Dragi kolegi, pozdravljam kandidata za komisarja Sra Juliana Kinga na zaslišanju pred odborom za civilne svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Preden začnemo z uvodnim nagovorom Sra Juliana Kinga in vprašanji poslancev. Najprej postopkovno. V skladu s pravilom 118 in prilogo 16 poslovniku bo parlament ocenil komisarja oziroma kandidata za komisarja na podlagi njegovih splošnih kompetenc, evropske zavezanosti in osebne samostojnosti in neodvisnosti. Prav tako bo ocenil poznavanje njegovega prihodnega portfelja in njegove komunikacijske sposobnosti. Naj vas spomnim, da je kandidat izpolnil vprašalnik, ki je bil pripravljen za kandidata za komisarja in sicer imamo dve splošne vprašanje, ki jih je pripravila konferenca eh, oziroma predsedniki odborov v obliki konference in imamo tri konkretne vprašanja, ki jih je pripravil odbor LIBE. Torej, kandidat za komisarja je odgovoril na ta vprašanja in upam, da ste te odgovore tudi prebrali, saj so vam bili razdeljeni. Na začetku bo kandidat za komisarja najprej podal uvodni nagovor v 15 minutah. Zatem bomo imeli dovolj časa za 45 vprašanj in odgovorov. In sicer vsakokrat bomo imeli na voljo 3 minute. 1 minuta za vprašanje, 2 minuti za odgovor. V sodelovanju s predsednikom odbora za zonanje zadeve, gospodom Brokom, bo eno vprašanje postavil podpredsednik odbora za zonanje zadeve, gospod Pasko. V prvem krogu bomo prisluhnili vprašanjem predstavnikov političnih skupin. Ob koncu bo kandidat za komisarja imel pet minut časa za zaključno izjavo. Prosim, vedite, da bo moral biti zelo strok, kar zadeva čas, kajti sicer zadnji govorci ne bodo prišli na vrsto. Če bomo dovolj disciplinirani, bomo na koncu imeli čas še za dodatna vprašanja. Ampak to zahtevam, da bomo vsi zelo disciplinirani. Tolmačenje je zagotovljeno in 23 jezikov, zato lahko uporabljate svoj materni jezik, ampak lepo prosim, imejte v mislih, da bodo vaše besede tolmačene, zato ne govorite prehitro. Ta razprava bo na voljo tudi preko interneta in sicer na spletni strani parlamenta, prav tako pa bo na voljo na isti strani tudi video posnetek zaslišanja. Ko Boste želeli spregovoriti, vas prosim, da dvignete roko, tako da bo kandidat za komisarja lahko videl, kje ste, saj ni vajen te dvorane. Pa tudi medijem in drugim zunanjim opazovalcem bo to prišlo prav. Preden predam besedo kandidatu za komisarja, bi rad poudaril dvoje v zvezi z njegovimi odgovornostmi. Kot ste videli, je v poslanici za gospoda Kinga. Predsednik Juncker napisal, da želi, da postane komisar za varnost na Unijo in da bo delal pod, na podlagi usmeritev prvega podpredsednika, ki je zadolžen za boljšo zakonodajo, medinstitucionalne odnose, pravno državo ter listino za temeljne pravice. In da bo nudil podporo komisarju za migracije, notranje zadeve in državljanstvo. Zanimalo nas bo, katere so prioritete Sra. Juliana in kako bo sodeloval z pristojnimi komisarji. Na ta vprašanja, na nekatera od teh vprašanj je že odgovoril, zanimivo pa bo prisluhniti temu tudi v ustni obliki. Drugič, kolikor sem prebral, bo, kar zadeva varnostno unijo, Glavno vlogo nosil komisar, katerega resor pokriva migracije, notranje zadeve in državljanstvo v prvi vrsti. Seveda pa se bo komisija vsakokrat odločala od primera do primera in sicer bo tako odločal prvi podpredsednik v soglasju z komisarjem pristojnim za migracije, notranje zadeve in državljanstvo. Pripričan sem, da bo Sir Julian povedal nekaj več o tem, kako si predstavlja tudi sodelovanje z nami. Sam sem skupaj z odborom Libe pripravljen prisluhniti temu, kako si predstavlja sodelovanje z nami, kako bomo lahko dosegli napredek. Eh, namreč kandidat za komisarja je napisal, pripravljen sem skupaj z odborom Libe proučiti vse koristne oblike dialoga za to, da bi skupaj ugotovili, katere so prioritete ter kako lahko dosežemo napredek. Zdaj pa z veseljem dajem besedo kandidatu za komisarja, gospodu Kingu, za uvodno izjavo. Madame, monsieur le député, merci de m'avoir. Hm, hvala za besedo. Hvala, gospod in gospodje, da ste me povabili danes sem. Če bi mi nekdo pred nekaj meseci rekel, da bom danes tukaj, mu tega ne bi verjel. Živimo v zelo posebni situaciji in veseli me, da me je britanska vlada imenovala za ta portfel. Gospod Juncker želi ukrepiti Eh, Evropsko unijo, s tem, da je ustvaril portfelj za varnostno unijo. Eh, mogoče se kdo sprašuje, zakaj bo zdaj komisija dobila komisarja iz države, ki bo zapustila Evropsko unijo in zakaj mu bo pripisan tako pomemben dosje. Ampak eh, sam mislim, da lahko prinesem dodano vrednost in sicer na področju, ki je prednost narave v očeh evropskih državljanov. Sam imam konkretne izkušnje na tem področju, sodeloval sem v svetu, pa tudi na terenu na Irskem in na Severnem Irskem, e, ne, na zadnje pa tudi v Parizu. Pred dvema mesecema sem bil v Nici in sicer zjutraj 15. julija in na lastne oči sem videl grozljive posledice napada ki se je zgodil večer prej. E, ogromno žrtev je bilo, ogromno ranjenih in ta uh, napad je traumatiziral celotno Evropo. Takrat sem še enkrat izkusil, kako veliko človeško ceno ima terorizem. Ukvarjal sem se z evropskimi zadevami, uh, imel sem številne funkcije v svetu, na komisiji. Uh, Bil sem vodja kabineta eh, britanskega komisarja, bil sem tudi eh, veleposlanik v Parizu in sem se odločno boril za stališče britanske vlade, tudi kar se tiče referenduma. Vedno sem bil ponosen, da sem Britanec in tudi, da sem Evropejec in eh, med tema dvema vidikoma ne vidim nobenega nasprotja. 23. junija so se uh, moji državljani, so državljani odločili, da bodo zapustili Evropsko unijo in to moramo spoštovati. Sam bi rad bil popolnoma jasen. Če bom izvoljen, potem bom svoje delo upravljal na najboljši možen način, služil bom splošnemu evropskemu interesu in samo splošnemu evropskemu interesu. Zavedam se, da zahtevate in pričakujete od mene neodvisnost in pa evropsko zavezanost, prav tako integriteto. In če bom postal komisar, bom sprejel eh, to svojo funkcijo z vsemi odgovornostmi, ki jih ta funkcija prinaša. 11. 15 let mineva od 11. septembra Zdaj smo naredili korak naprej pri tem, kako gledamo na te grožne, kako se na nje odzivamo, vendar pa terorizem in organiziran kriminal še vedno predstavlja ta grožnjo našemu načinu življenja, morda bolj kot kdajkoli prej. Po bombardiranju v Madridu leta 2004 je bilo še na ducate terorističnih napadov in vidimo, da samo lani je bilo ubitih 600 ljudi. Nekateri so bili zelo, nekateri napadi so bili zelo dobro načrtovani in usklajeni, pri drugi so uporabljali samo nož. V večini primerov so bili teroristi domačini, nekateri pa so bili tudi tuji borci, ki so se vrnili. Nekateri so bili pod nadzorom, nekatere so pristojni organi poznali kot drobne kriminalce. Nekateri so bili dolgo simpatizeri terorizma, drugi so se radikalizirali v nekaj tednih. Vidimo tudi, da prihaja do vse hitrejšega razvoja kibernetskega kriminala. Ne terorizem, ne organiziran kriminal ne spoštujeta meja. Njihovi poslovni modeli pravzaprav gradijo na tem, da med državami ni več meja. Nedvomno gre tu za evropsko razsežnost. Poglejte samo grozovit napad v Parizu novembra. Ti napadi so bili načrtovani v Siriji, nekateri teroristi naj bi potovali s ponarejeni potni, potnimi listi, na to so bivali v Belgiji, kamor so prišli čez celo EU in Balkan. Vidimo torej, da gre za večnacionalne verige, zato se lahko proti teroristom in kriminalcem borimo samo tako, da sodelujemo. Danes je varnost ene države varnost vseh. Četrti člen pogodbe je jasen. Nacionalna varnost ostaja v izključni pristojnosti držav članic. Vendar pa nobena država sama ne more reševati grožen, ki so čeznacionalne. In ravno zato to mesto, to funkcijo potrebujemo prav zdaj, zato da se soočimo s temi rastočimi grožnjami tistih, ki ne spoštujejo naših človekovih pravic. Ko so opravljali raziskave pri Eurobarometru, je 82 odstotkov vseh vprašanih dejalo, da si želijo več ukrepanja na ravni EU, ko gre za boj proti terorizmu. Ta nova funkcija je priložnost, da pravzaprav združimo vsa področja, kjer komisija lahko operativno kaj naredi za promocijo varnosti. Zato bo potrebno sodelovanje celotnega tima in sicer prvega podpredsednika Timmermansa, komisarja Vamopulusa, komisarke Jurove in mnogih drugih kolegov. Kot vidite, je v moji poslanici predsednik Juncker predlagal, da bi ustvarili delovno skupino, ki bi vključevala mnoge strokovnjake. Prav tako potrebujemo strokovnjake iz držav članic. Ključno pa je tudi to, da sodelujemo s parlamentom, še zlasti s tem odborom. Vem, kako zelo se ta odbor zauzema za to, da bi varnost zagotovili na primer način. Vem tudi, koliko energije ste vložili v to, da bi dosegli napredek na vrsti predlogov. Zdaj moramo naša prizadevanja podvojiti. Za to, ker je to tisto, kar od nas pričakujejo naši državljani. Prav tako moramo oblikovati učinkovito in trajnostno varnostno unijo. Učinkovita pomeni, da se bomo osredotočali predvsem na izvajanje, da bomo zagotovili izvajanje dogovorjenih pravil, pomagali nacionalnim organom ugotoviti, kje so ovire in se potem skupaj z njimi spopadli. Države članice lahko računajo, da jim bo komisija pomagala na vse možne načine, ampak če bo treba, ne bomo omahovali, ko bo treba uveljavljati zakonodajo, vključno z uporabo postopkov kršitev. Pripravljeni moramo biti, da naredimo tudi nekatere nove korake, ampak najprej uresničimo to, kar že imamo. Potem rekel sem, mora, da biti varnostna unija tudi trajnostna. Ti ponovljeni napadi, kar kličejo potem, da se vsi skupaj odzovemo na ravni EU, ampak potrebujemo tudi trajen in združen okvir temeljne pravice pa morajo biti v središču tega okvirja. Moje lasne izkušnje Severne Irske so me naučile, da mir in večjo varnost lahko dosežemo samo, če jo bomo zakorenili v spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Boj proti terorizmu na severnem Irskem je dosegel napredek šele, ko so ljudje začeli verjeti, da nekdo jemlje njihove temeljne pravice resno in so opustili nasilje ter se pridružili političnim prizadevanjem za izgradnjo skupne prihodnosti. Zato sem sam v celoti zavezan listini. Naša ukrepanja bodo vedno temeljila na pravni državi. Ugradili bomo ustrezne varovalke in izjeme upoštevali bomo načelo proporcionalnosti. Kar pa zadeva moje prioritete, je izhodišče vsekakor sporočilo komisije iz aprila 2016 glede učinkovite varnostne unije. In v skladu s tem dokumentem moramo doseči napredek predvsem na naslednjih področjih. Predvsem skupen boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu in drugič narediti moramo čim več za našo lastno obrambo. Torej prvič. Najprej moramo doseči dogovor glede predloga direktive o boju proti terorizmu. Ob sodelovanju sveta in vas upam, da to lahko naredimo do konca leta. Predvsem moramo prekiniti financiranje teroristov. Komisija bo dala nekaj predlogov. Potem, kar zadeva orožje, je največji izziv ta, da zmanjšamo dostop do nezakonitega orožja. Pospešiti moramo izvajanje akcijskega načrta. Drugič, naše agencije morajo igrati močnejšo vlogo pri nudenju podpore nacionalnim organom, pri njihovih prizadevanjih v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Sam bom vedno podpiral Europol. Mislim, da moramo v celoti izkoristiti njegove možnosti in pravni okvir. Centr Evropola za boj proti terorizmu že daje prve rezultate, vendar moramo nadaljevati. Prav tako moramo podpreti Evropski centr za boj proti kibernetskemu kriminalu, da bo postal osrednje vozlišče za boj proti kibernetskemu kriminalu. Naše agencije za pregon kaznivih dejanj morajo imeti možnost, da učinkovito preiskujejo eh, kazniva dejanja in imeti morajo dostop do digitalnih eh, dokazov. Zelo pomembne so zato skupne preiskovalne ekipe. Tretjič, lotiti se moramo radikalizma, ki lahko vodi do nasilnega ekstremizma in terorizma. Zato je zelo pomembna mreža glede ozaveščanja o radikalizaciji. Na ta način pomagamo tistim, ki se v prvih bojnih linijah borijo proti radikalizaciji v zaporih in v šolah. Zato moramo ponuditi drugačne zgodbe. Četrtič, narediti moramo več, da se spopademo za teroristično propagando in sovražnim govorom na internetu. Ustanovljen je bil EU internetni forum ter Europolova enota za boj proti terorizmu s pomočjo interneta. Mislim, da tukaj lahko naredijo več tudi družbeni mediji. Kot rečeno, okrepiti moramo tudi našo obrambo pred terorizmom, povečati našo odpornost in izboljšati naš način sodelovanja. Seveda pa je osrednjega pomena, kako bomo učinkovito izmenjevali informacije. Zato pravim, petič, obstoječe informacijske sisteme je treba v celoti začeti uporabljati. Recimo države članice morajo nekaj več narediti za izvajanje pruma. Vidimo, da je še vedno kar nekaj izzivov pri izvajanju direktive glede evidenc eh, o imenih potnikov. Države članice morajo okrepiti svoje enote, ki skrbijo za posredovanje informacij o potnikih, da bo sistem deloval. Šestič, poleg obstoječih inštrumentov si moramo pogledati, tudi druge različne sisteme. Vidimo, da so sedanji sistemi kompleksni, včasih razdrobljenih. Zato moramo spoštovati omejitve, ampak pogledati se moramo, ali so te informacije ustrezno obdelane in na voljo pravim ljudem, ko jih ti potrebuje. Seveda ob spoštovanju eh, pravil glede varstva zasebnosti. Sedmič. Okrepiti moramo varnost na zonanih mejah. Teroristi in kriminalci ne spoštujejo meja in preverjene na zonanih mejah so ključ do tega, da jih ustavimo. Predlagan sistem vstopa in izstopa je pomemben, saj bo izboljšal učinkovitost mejnih kontrol. Sistem za avtorizacijo potovanja in informacij naj bi zagotovil predhodne varnostne preglede za državljane tretjih držav, ki želijo stopiti v EU. Prav tako tudi Evropska mejna in obaljna straža lahko pomaga, da bomo ohranili močno in učinkovito zonanjo mejo. Pregledi na mejah skratka nam lahko pomagajo, da bomo razbili mreže tihotapcev, prav tako pa tudi ugotovili, kdo so tuji borci, ki se vračajo v Evropo. Vendar pa eh, teh vprašanj terorizma in migracij ne smemo eh, prenapihniti, kajti sicer bi lahko spodbudili populizem, ki stigmatizira najbolj ranljive skupine. Potem osmič vidimo tudi, da moramo narediti več na področju varnosti v letalskem prometu. Nadaljne korake moramo narediti tudi na področju pomorske varnosti. In naše delo na področju kibernetske varnosti nam lahko pomaga zgraditi našo odpornost v digitalnem svetu. Ne na zadnje. Vedno moramo imeti v mislih tudi potrebe žrtev. Še zlasti moramo imeti v mislih žrtve terorizma. Predlagana direktiva o boju proti terorizmu govori tudi o potrebah žrtev. Vem, kako zelo pomembno je to temu odboru in upam, da bomo tu lahko dosegli še kaj več. Ob koncu bi rad povedal nekaj več o tem, kako vidim sodelovanje z vami v odboru Libe. Tako kot so, so zakonodajalec, ste tudi vir idej in navdiha, lahko pomagate ustvarjati politični pritisk, zato, da se bodo stvari premaknile. Lahko nam pomagate, da se osredotočimo na rezultate na terenu, tam, kjer jih potrebujemo. Močno verjamem v odgovornost izvršne oblasti parlamentu. Poleg formalnih sestankov, ki jih boste zahtevali, bom tudi z veseljem poročal redno o napredku, ki ga bomo dosegli pri oblikovanju Varnostne unije. Pozivali ste k bolj izčrpnemu pregledu glede učinkovitosti. Strinjam se in na tem bi rad delal skupaj z vami. Pogledati si moramo tudi, kako bi lahko bolje izmenjevali operativno znanje, upoštevajo občutljivost nekaterih od teh informacij. Tu si želim skupaj z vami ugotoviti, kaj lahko skupaj dosežemo. Če bom potrjen, bom neutrudno delal s mojimi kolegi v komisiji, z vami, z nacionalnimi organi za to, da onemogočimo vse tiste, ki želijo napasti našo svobodo in naše svoboščine. Prav tako pa želim zagotoviti, da bo Evropa boljša, varnejša za naše državljane, bolj vključujoča in bolj odporna. Želimo pa si ne samo zaščititi, pač pa tudi spodbujati svobodo, kajti brez tega ne bomo uspeli. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se že vaših vprašanj. Hvala, gospod kandidat za komisarja. Zdaj pa prvi krog vprašanj. In sicer bodo ta vprašanja zastavili koordinatori naših političnih skupin v odboru Libe. Začeli bomo z namestnico uh, koordinatorke iz ELS. To bo Roberta Mecola. Uh, eh, ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. Hvala, gospod eh, kandidat za komisarja. Hvala za uh, zelo impresivno predstavitev. Uh, Sama bom prva postavila vprašanje in zato me zanima, ali lahko podrobneje spregovorite o tem, kako boste spodbujali varnostno unijo v teh težavnih okoliščinah, s katerimi se soočamo v Evropi. Eh, poleg tega imamo medvladni pristop do varnostnih vprašanj. Potem pa še nekaj. Kako si boste. Uh, prizadevali tudi na področju eh, tujih borcev z dvema državljanstvoma, ko gre za eh, preklic oziroma odzem državljanstva. Ali si bo, eh, bo komisija in ali si boste vi kot komisar to ogledali, boste proučili to področje in na kakšen način boste ukrepali proti tujim borcem, ki imajo dvojno državljanstvo? Hvala. Um, uh, I, I... Hvala. Uh, vas sem opazil, Eh, zato prosim eh, tudi vse ostale, ki vas morda ne bomo pazili v tej veliki dvorani, če mi eh, to nakažete. Strinjam se s tem, kar je povedal parlament glede večplastnega in koordiniranega odgovora EU na tem področju. Seveda delujemo v okviru pogodb, ampak države članice ne morejo vsega opraviti same. Tukaj ima Evropska unija svojo vlogo. Mi lahko veliko doprinesemo k temu. Lahko prinesemo pomoč eh, agenciji, imamo sisteme, informacijske sisteme, lahko eh, pomagamo ukrepiti meje, lahko pa se ukrepimo tudi znotraj meja eh, z uporabo sistema SIS. Eh, lahko tudi predlagamo zakonodajo, ki bo vzpostavila določene standarde, naprimer na področju pranja denarja, potem lahko olajšamo sodelovanje, ko gre za uh, nalog za preiskavo, naprimer, in lahko spodbujamo tudi uh, omrežja, naprimer uh, omrežje za ozaveščanje o radikalizaciji. Eh, prek obzorja 2020 in drugih virov lahko zagotavljamo tudi financiranje in lahko zagotavljamo sodelovanje s tretjimi državami. Torej, veliko stvari obstaja, ki jih lahko naredimo na evropski ravni. Kar pa se tiče specifičnega vprašanja dvojnega državljanstva in tujih borcev, naj povem naslednje. Eh, tukaj gre za pristojnost držav članic, tako ko gre za državljanstvo kot potne liste. Nekatere države že ukrepajo na področju potnih listov in evropska zakonodaja državam omogoča, da eh, onemogočijo vstop ali pa nekoga izženejo iz varnostnih razlogov. In eh, s komisarko Jurovo bom vsekakor sodeloval na tem področju. Yes, Gospa Birgit Cipel v imenu socialistov bo zdaj spregovorila. Hvala. Skupina socialistov že dolgo prosi za eh, nek celovit pregled vseh obstoječih ukrepov EU eh, e na tem področju. Morali bi zagotoviti in pogledati, kaj dobro deluje, kje pa so še razne vrzeli v izvajanju. Eh, vi boste komisar za varnostno unijo, ali boste vi izvedli takšno oceno, še posebej, ko gre za uporabo v praksi Eh, obstoječih ukrepov. Na ta način bi lahko zaznali probleme in jih tudi popravili. Eh, tako bi zagotovili, da ne bo več vrzeli in da se bo obstoječa zakonodaja izvajala. Kako boste ukrepali? Treba je spodbujati našo demokratično in svobodno družbo. Kako boste zagotovili, da ukrepi, ki jih predlaga komisija, sledijo načelu eh, temeljnih pravic, še posebej, ko gre za potrebo in pa proporcionalnost? Eh, tudi na področju eh, varstva podatkov. Hvala. Um, well, uh, remarks... Kot sem rekel na koncu svojega uvodnega nagovora, eh, Se strinjam s tistimi, ki ste pozivali k pregledu učinkovitosti politik na tem področju. Če me boste potrdili, potem bomo lahko skupaj to izvedli. Nekateri so tudi pozivali k temu, da je treba določene dejavnosti uh, ustaviti in pregledati. Mislim, da to ne bo mož, možno, ampak skupaj bi pa lahko izvedli tak pregled. Uh, in sicer pregled tega, kar počnemo na evropski ravni in pregled tega, kako to učinkuje na države članice. Sam sem se temu zavezal tukaj pred vami. Potem drugi del vašega vprašanja. To je Eh, ključnega pomena v celotnem okviru, znotraj katerega delamo. Tukaj želim biti povsem jasen. Mi obstajamo v okviru oziroma se gibljemo v okviru, ki ga določajo tudi eh, pomembne eh, sodbe sodišča. Te se zdaj spet izpostavljajo in ta okvir jaz sprejemam. Mislim, da je to pravi okvir Eh, na katerem lahko izgradimo varnostno unijo. Eh, seveda izjeme morajo biti eh, potrebne, proporcionalne in tudi pravno ustrezne. Upoštevati moramo pa tudi namen in pa trajanje pri vsem skupaj. Hvala. Hvala. Gospod Timothy Kirchhoff, koordinator skupine EKR, je naslednji. Izvolite. Sir Julian ali lahko zagotovite vsem članom tega odbora, da varnostna unija ne bo presegla svojih pristojnosti, čeprav je zelo pomembna, in da uh, bo še vedno obstajala neka ločnica med obveščevalnimi agencijami na ravni držav članic in pa zbiranjem informacij na evropski ravni. Nekatere skupine že nekaj let pozivajo eh, k temu, da se preseže eh, pristojnosti pogodb oziroma da se eh, naredi več, kot je zapisano v pogodbah. Sam eh, sem bil član ene preiskovalne enote leta 2001 in imam izkušnje na tem področju. Ali boste vi kot komisar pregledali te skupne preiskovalne enote in pa njihovo vlogo v. Um, čezmejnih preiskavah. Hvala. Hvala. Kot sem že povedal v odgovoru na prvo vprašanje, eh, se zavedam, da delujemo znotraj pogodb. Mislim pa, da še vedno obstaja veliko stvari, ki jih moramo narediti znotraj pogodb. Upisal sem tudi grožne, s katerimi se soočamo. To so skupne grožne, ki vplivajo na vse nas tukaj po Evropski uniji. In vse bi morali narediti, da se skupaj odzovemo na nje. Zame to pomeni, da je treba ukrepiti sodelovanje in izgraditi zaupanje, kajti sistemi ne bodo delovali, če jim ljudje ne bodo zaupali. Mislim, da imamo priložnost zdaj v tem trenutku. Eh, in s tem je povezano tudi vaše vprašanje da se okrepi Europol, vzpostavljen je bil CTC, eh, eh, s tem je ustvarjen okvir za praktično sodelovanje, ki bo spet eh, vzbudilo zaupanje v državah članicah in pa tudi v ustreznih organih. Po pariških napadih je bilo sodelovanje med Europolom ter francoskimi in belgijskimi oblastmi eh, Eh, zelo dobro, tudi organizacija Fraternite je bila vključena in vse to mi vliva zaupanje, da bomo izgradili takšno uh, trdno sodelovanje na trdnih temeljih. Mislim, da veliko lahko naredimo tudi znotraj pogodb. Kar se tiče skupnih preiskovalnih enot, podpiram idejo, da bi morali spodbujati nacionalne organe, da izkoristijo te preiskovalne enote Malo sem presenečen, ko slišim ljudi, ki delajo na tem področju, ko pravijo, da se eh, to ne dogaja, da takega sodelovanja ni, vsaj ne v eh, takšni meri, kot bi to pričakovali. Mislim, da eh, dobri primeri, eh, kot je naprimer fraternite, eh, lahko spodbudijo zaupanje in lahko eh, spodbudil tudi sodelovanje eh, z naprej, naprimer sodelovanje s Frontexom in pa s prihodnimi obaljnimi stražami. Cecilija Wikstrom v imenu skupine ALDE je naslednja. Hvala. V imenu skupine ALDE bi vas rada pozdravila tukaj na tem eh, zaslišanju. Pomemben dosje eh, vam je bil eh, dodeljen, vendar je Evropska unija pogosto razdeljena na tem področju. Še veliko bo treba razmišljati o varnostni uniji. Kako bi vi zagotovili, da bo razvoj politik in pa da bodo razprave temeljile na dokazih in eh, na izidih in konkretnih rezultatih? Ali boste razlikovali med varnostno politiko Unije na eni strani in pa azilno imigransko politiko na drugi strani? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je v zvezi z eh, instrumenti, ki že obstajajo za preprečevanje terorizma, eh, vendar pa izvajanje ni dobro. Kakšna bodo vaša glavna priporočila na tem področju, torej da se ukrepijo naša prizadevanja? za boj proti terorizmu. Ali bi morali premisliti o razporeditvi sredstev eh, na ravni EU, da se pomaga državam članicam pri boju proti terorizmu in radikalizaciji, eh, še posebej, ko gre za delo eh, na ravni skupnosti in za boj proti stigmatizaciji. Hvala. Hvala. Kot sem povedal v vodu, se mi edini učinkoviti način za oblikovanje politik eh, zdi tak, eh, ki izhaja iz dokazov, ki temeli na dokazih. To je bila tradicija, v kateri sem bil vzgojen in s to tradicijo bom tudi nadaljeval. Kako točno bo to delovalo v konkretnih primerjih, eh, bo treba še proučiti. Vem pa, da je bilo nekaj frustracij v zvezi s tem. Stvari se niso vedno uh, v celoti izvajale, postopki niso bili spoštovani tako, kot se je to pričakovalo in to bom pravčil skupaj z vami. Mislim, da potrebujemo analizo, ki bo temeljila na dokazih. Kar pa se tiče varnostni in migraciji, eh, sem popolnoma prepričan in trdno odločen, da tega ne bomo mešali. Trenutno obstajajo zelo dobra prizadevanja na tem področju. Eh, strani gospoda Avramopolosa, kar se tiče migracij. In to delo je zelo drugačno kot delo na področju varnosti. Nekaj poročil je bilo, da so teroristi uporabili tudi migracijske poti, zato da so prišli v Evropo ali se vrnili sem. In uh, zato se mi zdi dobro, da smo sprejeli korake na tem področju. Okrepili smo uh, žariščne točke, okrepili. Eh, bomo tudi najboljše prakse ukrepanja na mejah, ampak treba je vedno spoštovati temeljne pravice in drugič eh, jasno je treba ločevati delo na področju varnosti in delo na področju migracij. Pa še na hitro o tretjem delu vašega vprašanja, torej boj proti radikalizaciji. Sam eh, sem na Severnem Irskem to doživel, sicer v drugačnih okoliščinah, In moje osebne izkušnje so, da uh, tega boja ne moremo uh, izvajati od zgoraj uh, navzdol. Ljudje, ki jih želimo doseči, ne želijo sodelovati z državo. Zato je treba zaupati civilni družbi in pa organizacijam na terenu. Mreža RAN že deluje na tem področju in je zelo uspešna. Sam si bom prizadeval to podpirati, če to pomeni več financiranja. Uh, Eh, bomo tudi to rešili. Mislim, da bi morali povezati lokalne akterje povsod po Evropi. Hvala. Eh, e Peto vprašanje bo postavila Kornelija Janst, skupina GUE. Pozdravljeni, tukaj sem, čudovito. Nekaj vprašanj imam za vas. Prvo vprašanje. Vedeti želim, kako omejujete svoje delo od dela gospoda Avromopolosa. Vi nimate svojega generalnega direktorata. Kako ta sistem deluje? Ta sistem mi ni popolnoma jasen. Drugo vprašanje. Drugo vprašanje je povezano s tem, kar ste povedali. Želite izvajati zakonodajo, seveda pa gre tudi za to, da je treba spoštovati evropski pravni red. Zanima me, kaj bi storili, če bi generalni tožilec ugovarjal dogovoru med EU in Kanado glede podatkov PNR. Kaj bi storili vi? Kako bi postopali v zvezi s tem dogovorom o podatkih PNR? Um, uh, Hvala lepa. Hvala za vaše vprašanje. Hvala, da ste me praktično vprašali o tem, kako bom sodeloval z drugimi. To je seveda odvisno od mojega dela do sedaj. Sam sem navajen sodelovanja v ekipah in popolnoma jasno mi je, da morajo ključni komisarji tukaj sodelovati kot ekipa. Zdaj državljani več pričakujejo od nas, pričakujejo, da se bomo bolj posvečali varnosti. Zato sam sebe vidim kot dodaten vir, kot, uh, vidim se kot nekoga, ki bi lahko prispeval k tem dosijem, ki bi lahko sodeloval tudi z vami pri teh vprašanjih. To ne zadeva samo komisarja Romopolusa. Naprimer, pomislite samo na delo, ki nas čaka na področju deradikalizacije. To pomeni, da bomo morali delati na področju mladih, na področju izobraževanja, sodelovati bomo morali, naprimer, na podpornih strukturah. Sodeloval bom z številnimi kolegi in pozdravljam dejstvo, da je predsednik oblikoval delovno skupino za to, da bi mi pomagala. Na zadnje sem delal v generalnem direktoratu, ki je delal osamljen. Včasih je bilo to učinkovito, včasih ne. Zato pozdravljam zamisel, da je delovne skupine, ki bo opravljala prečno mreženje in prečno delo v komisiji. Kar zadeva zakonodajo EU in spoštovanje zakonodaje EU, seveda sem zavezen temu, omenili ste dogovor in sporazum o PNR s Kanado, generalni tožilec ugovarja določenim delom strukture tega sporazuma, vključno kar zadeva uporabo omejitve in tako naprej. Videti bomo morali, kakšno bo mnenje sodišča in seveda bomo morali spoštovati njegovo sodbo. Hvala. Šesto vprašanje. Judith Argentini. Uh, uh, Hvala. Gospod eh, King, omenili ste, da je treba prekiniti financiranje za eh, terorizem. In, eh, Sama se ukvarjam z direktivo boju proti pranju denarja. No, zato eh, me zanimajo tudi eh, trasti. Eh, tudi ti se lahko zlorabljajo za kriminalne in teroristične dejavnosti. Kako vi kot Britanec ocenjujete eh, tveganje za britanske traste in ali lahko eh, računamo na vas, ko gre za predlog komisije na tem področju. Veliko ste delali kot eh, državni uradnik in diplomat, nimate pa političnih izkušenj. Eh, ne postavljam pod vprašaj vaših sposobnosti, ampak rada bi eh, razumela odločitev britanske vlade, da niso imenovali nekoga na političen način ali želijo depolitizirati eh, komisijo eh, ali pa eh, je to povezano tudi s pogajanji o Brexitu. Hvala. Can I, can I um, Ali lahko začnem na koncu? Nisem politik. Sem pa zadnjih 25 let preživel na političnem področju in iz tega dosije ne nameravam narediti političnega dosijeja, želim pa uporabiti politične sposobnosti, ki jih imam za to, da dosežemo napredek na tem področju. Meni se ta dosije eh, ne zdi drugorazreden. Predsednik eh, Juncker mi je dal eh, zaupnico in delal bom. Mm, kolikor se bo le dalo, eh, da bomo uspešni na tem področju. Tudi eh, sodeloval bom z vami, kolikor bo le mogoče. Ne želim, da se eh, to moje imenovanje povezuje z Brexitom. Nisem predstavnik britanske vlade. In če bo še kdo drug vprašal, nekaj v zvezi z eh, izstopom Velike Britanije iz Evropske unije, bom odgovoril podobno. S tem nisem povezan in zato nisem bil imenovan. Mislim, da je financiranje terorizma zelo pomembno področje, ki se ga moramo lotiti. Veselim se sodelovanja z vami na tem področju in eh, želim tudi čimprej podati določene predloge naprimer glede eh, harmonizacije kaznjivih dejanj in sankcij, potem, ko gre za eh, zase kriminalnega premoženja, potem eh, za prekinitev finančnih tokov za teroriste oziroma za kazniva dejanja. In sam se bom aktivno vključil tudi v razpravo o trustih. To bom naredil kot član kolegija v skladu z, z prisego, ki jo bom dal in ne kot uh, Britanec. Gospod Gerard Batten v imenu EFDD bo postavil naslednje vprašanje. On, uh, on is... no, moje vprašanje je, zakaj bo Britanija sploh imenovala komisarja. Uh, Prejšnji komisar je odstopil. Pred 12 tedni smo imeli referendum in Britanci so se odločili, da bodo izstopili iz EU. Če pa poslušam vas, se mi vse skupaj zdi, uh, uh, kot, uh, da so stvari take, kot uh, so bile prej. Pravite, da boste dali prisego, da boste delali v interesu Evropske unije in ne Velike Britanije. No, eh, pravijo, da služabnik ne more imeti dva, gospodar, eh, dva gospodarja. Um, mene pa zanima, uh, kateremu gospodarju boste vi služili, britanskemu ali evropskemu. In potem še drugo vprašanje, ker bo Združeno kraljestvo prej ali slej zapustilo Evropsko unijo, razen če gospa May ni resna v zvezi s tem. Uh, Me zanima torej, kako dolgo bo ta uh, vaša funkcija sploh trajala. Agreement, uh, but... Ne strinjam se popolnoma z vami, ampak uh, lahko vseeno nekaj povem o tem. Mislim, da v moji nominaciji ne smete brati uh, Eh, ničesar eh, drugega, nič, kar bi bilo povezano z Brexitom. Premijejka Mejeva je bila povsem jasna, eh, kar se tiče rezultata referenduma. Me je pa res imenovala na to mesto. Koliko časa bom tu? To je pameten način Eh, da mi zastavite vprašanje, kdaj se bodo začela pogajanja. Eh, tega ne vem, kaj ti sam eh, ne bom udeležen v teh pogajanjih in proces pogajanj se še ni začel. Kar pa se tiče prisege, naj povem, da to jemljem zelo resno. Spoštoval jo bom in se ravnal po njej. In kot ste rekli, To pomeni, da bom povsem neodvisen pri izvajanju svojih dožnosti. Ne bom sprejemal eh, navodil nobene vlade, prav tako ne nobene institucije ali kakega drugega organa in deloval bom vedno kot član kolegija. Hvala. Osmo vprašanje v imenu ENF, Janice Atkinson, izvolite. Pozdravljeni, sir Julian. Zelo sem vesela, da boste tako kmalo iz parlamenta in iz Evropske unije kot jaz. No, moti me, da boste prisegli Evropski uniji. Po 23. juniju so se zadeve spremenile. Vi delate za 65 milijonov britanskih državljanov. Večina je glasovala za to, da bi šli iz EU. Vi niste dolžni za priseči Evropski uniji, vi delate za nas, vi odgovarjate na, vi ne delate za nje, vi delate za nas. Vesela sem, da se strinjate, da je varnost nacionalna pristojnost. Ampak, če prisluhnete nekaterim razpravam tukaj, se zdi, da vsi želijo odprte meje in prost pretok ljudi. Zanima me, ali se strinjate z nami, ko pravim, da džihadisti ne bodo spoštovali temeljnih pravic. Ali se strinjate, da je Mačarska morala vzeti nacionalno varnost v svoje roke in resno, zato ker je ta parlament tako nesposoben glede zaščite zunanih meja. Ali se strinjate s tem, kar je storil Viktor Orban tako pogumno na mačarskem in zanima me, ali se strinjate, da bi to morali storiti tudi posod drugot? Um, uh, Hvala. Res nisem tukaj, da bi zagovarjal ali razpravlja o stališčih britanske vlade. To ni namen današnjega pogovora. Če bom po tem zaslišanju potrjen za komisarja in dela kolegija, bom zaprisegel in to brez težav in z veseljem bom tudi ravnal v skladu s to zaprisego. Delal bom v splošnem evropskem interesu in v imenu vseh evropskih državljanov vključno s tistimi v Združenem kraljestvu, dokler bo Združeno kraljestvo pač članica Evropske unije. Ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, bo tudi mojega dela tukaj konec. Kar zadeva varnost in vprašanje, ali lahko parlament in Evropa pomagata, mislim, da lahko. Zato mislim, da nas čaka tukaj tako pomembna naloga. To sem tudi poskusil omeniti v svojem uvodnem nagovoru. Strinjam se z vami, da džihadisti ne spoštujejo temeljnih pravic. Zato se moramo boriti proti njim. Okrepiti moramo obrambo, kajti oni nam skušajo škodovati. Hvala lepa, kandidat za komisarja. Zdaj pa drugi krok vprašanj. V drugem krogu bodo vprašanja zastavljali člani odbora Libe. Deveto vprašanje. Še prej pa želim povedati, da so se naši koordinatorji zelo dobro držali časa, zato lepo prosim, da ste, prosim, da ste še naprej disciplinirani. Deveto vprašanje. Tomaš Ždehovski, izvolite. Hvala, gospod King, da ste nam podali tako dober uvodni nagovor. Upam, da je moja angliščina tako dobra kot vaša francoščina. Ali se strinjate oziroma ali menite, da bi Združeno kraljestvo moralo biti vključeno v harmonizacijo na področju varnosti in priseljevanja? Na vse zadnje so že z eno nogo zunaj. Ali podpirate klauzule opt-out ali menite, da bi pogajanja o brexitu lahko pomenila tudi nov zagon pogovorov v zvezi s tem. To je bilo drugo vprašanje skupine ALS. Izvolite, gospod kandidat za komisarja. Hvala. Hvala lepa. Težko vam odgovorim na strukturiran način. Razlog za to je, da še enkrat zahtevate od mene, da govorim o stališčih britanske vlade in da špekuliram o procesu izstopa in o rezultatu tega procesa. Zato vas lepo prosim, da sprejmete dejstvo, da se bom omejil samo na to. Že večkrat sem povedal, da menim, da so grožnje in izzivi na področju varnosti, izzivi za vse, vse v Evropi. Ko bo britanska vlada storila to, kar so pač rekli, da bodo, torej, ko bodo spoštovali rezultate referenduma, bo London še vedno samo dve uri oddaljen z vlakom od Pariza in od Bruslja. Džihadisti ne ločujejo med Brusljem, Parizom in Londonom. Prav tako jim ni mar, kakšen odnos ima država z Evropsko unijo. To bo še veljalo in še vedno bomo vsi imeli v interesu to, da se borimo proti tem izzivom. Hvala. Deseto vprašanje je drugo vprašanje socialistov in sicer Marju Lauristin. Hvala, gospod predsednik, spoštovani kandidat za komisarja. Aha. V vašem dosjeju je tudi razvoj dobrih sistemov za izmenjavo podatkov, ki bodo tudi interoperabilni. Dejali ste, da boste spodbujali skupino na visoke ravni v zvezi z informacijskimi sistemi. Želite, da ta skupina nadaljuje z delom. V tem kontekstu me zanima, ali lahko več poveste o tem, kaj imate v mislih, kakšne zamisli boste vi predstavljali. Zanima me, ali podpirate to skupino na visoke ravni, ko pravi, da bi imeli skupno zbirko podatkov, da bi imeli enotno zbirko podatkov. Trenutno imamo različne zbirke podatkov, Eurodac in tako naprej. In specifično, zanima me, ali nam lahko poveste več o tem, kakšna tveganja bi lahko predstavljala ta zbirka podatkov, če zadevo pogledamo z vidika varstva osebnih podatkov. Rekli ste, da želite ohraniti ravnovesje med eh, varstvom osebnih podatkov in varnostjo. Torej, super zbirka podatkov, kako bi to uskladili. Uh, uh, Hvala. Hvala za pristop, ki ste ga ubrali pri tem vprašanju. Vem, da podrobno poznate temo varstva podatkov. V uvodnem nagovoru sem to omenil. Menim, da je skupina na visoki ravni pomembna in da obravnava tudi pomembna vprašanja. Upam, da bom lahko z njimi sodeloval, da bomo hitro nadaljevali z delom. Vem, da naj bi do poletja 2017 pripravili poročilo. Dobro bi bilo, če bi to poročilo dobili že prej, če mi bo to uspelo, bom zelo zadovoljen. Preučiti je treba pravne, tehnične in operativne vidike različnih tehničnih sistemov, ki jih imamo na voljo. Upam, da bodo preučili niz možnosti. Vi ste omenili samo en model. In pri tem nizu možnosti, tako sem prepričan, bodo upoštevali temeljne pravice in varstvo podatkov. Mislim, da moramo preučiti različne možnosti, kajti ti sistemi so samo toliko učinkoviti, kot so kakovostne podatke, ki jih vnašamo v te sisteme. Dobro bi bilo, če bi preučili možnost, naprimer, da bi imeli en umestnik za iskanje podatkov. In upam, da bodo preučili možnost komuniciranja med različnimi sistemi. In ena od možnosti, ki jo omenjate vi, je možnost skupne zbirke podatkov. Ne glede na to, kakšna priporočila bodo podali, sem prepričan, da bodo njihovi prispevki spoštovali pravila v zvezi z varstvom podatkov. In v vašem odboru se bom seveda redno oglašal, zato da vam poročam o delu te pomembne skupine. Hvala. Enajsto vprašanje je drugo vprašanje EPR. Vprašanje bo zastavila gospa Helga Stevens. Sir Julian King. Gospod Julian King. Ali menite, da bi države članice morale bolj sodelovati s ponudniki spletnih storitev na nacionalni ali evropski ravni, zato da bi pomagali pri boju proti terorizmu. Zanima me, ali je tudi vas razočaralo mnenje Evropskega sodišča v zvezi z sporazumom EU-Kanada, sporazumom PNR. Zanima me, ali bo komisija pripravila sporazum oziroma predlog o podatkih PNR za vlake in ladje, kajti tudi tukaj je vedno več terorističnih napadov. Hvala. Um, Hvala lepa. Sodelovanje z ponudniki spletnih storitev. Mislim, da je to pomembno področje, ki ima več vidikov. Eden od vidikov na katerega sem zelo pozoren, je sovražni govor in nedobrodošla teroristična propaganda. Gre za vprašanje legalnosti, nelegalnosti, vprašanje, kaj je obvezno, kaj je izbirno, seveda pa moramo imeti učinkoviti dialog z ponudniki spletnih storitev v zvezi s temi vprašanji. Zelo sem vesel, da sem podedoval spletni forum, ki združuje države članice in strokovnjake na področju interneta, kjer se razpravlja o teh vprašanjih. Veselim se že, da bomo nadaljevali z delom na tem področju. Vprašali ste me o sporazumu EU-Kanada na področju PNR in o mnenju splošnega pravobranilca. Počakati moramo na sodbo sodišča, ampak če bo sprejeta sodba, bomo sodbo morali spoštovati. Kar zadeva širitev sporazuma PNR, ko se je o tem govorilo, je bilo odločeno, da PNR ne bo pokrival različnih načinov prevoza, torej ladi in kopenskega prevoza. Verjetno zato, ker bi to občutno povečalo količino podatkov, ki bi jih morali zbirati in tudi seveda obdelati. V nasprotju z letalskimi družbami imamo tukaj opraviti z podjetji in ponudniki, ki ne zbirajo podatkov pri upravljanju svojih dejavnosti. Revizija sporazuma in dogovora o PNR naj bi potegala in to je dogovorjeno. Mislim, da moramo takrat imeti v mislih različne možnosti, preučiti moramo, kako to deluje in kako bi to lahko razširili. Ampak vse bi moralo seveda biti narejeno sorazmerno. Hvala lepa, hvala kolegice in kolegi, devet minut zamujamo, nadaljevali bomo. Vsi smo že utrujeni, lepo prosim da spoštujete čas, dvignil bom kladivo. Hvala lepa, zdaj pa 12. vprašanje. Drugo vprašanje Alde, Natalija Glisbek. Spoštovani kandidat eh, za komisarja, eh, vaše pismo uh, omenja številne pristojnosti tudi na področju digitalne varnosti in pa kibernetskega kriminala. Uh, Zelo malo ste povedali o tem v svojem uvodnem nagovoru. Kriminalne združbe vse bolj uporabljajo internet in pa digitalna orodja. In eh, v moji državi, v Parizu, je bil preprečen mm, atentat eh, nedolgo tega. Eh, ta je bil načrtovan na internetu. In kako boste ukrepali, to me zanima. Potem pa še spolno izkoriščanje otrok prek interneta. To je prava kuga, imamo direktivo iz leta 2011, ampak ta kaže številne pomankljivosti in zato me zanima, kaj boste naredili, če vas bo Evropski parlament potrdil in boste postali komisar. Hvala. Um, uh, Hvala za vaše vprašanje. Rad bi izrazil svojo veliko solidarnost s Francijo v tem obdobju. Veliko dela nas še čaka, ko gre za atentate, ki so vse prevečkrat eh, izvedeni. Kar zadeva kibernetski kriminal, mislim, da nas čaka še nekaj dela, zato da ukrepimo odpornost. Prednost bi dal izvajanju sistemom za mreže in informacije ter direktivi na tem področju. Mislim, da morajo države članice biti pripravljene na področju kibernetskega kriminala. Pripravljene se morajo biti odzvati na nevarnosti na tem področju in vesel sem, da obstaja zdaj sporozum na področju partnerstva med podjetji in javno sfero zato da bomo financirali nadaljno delo na tem področju. Evropska unija pa seveda lahko to delo podpira. Otroci in na nadaljevanje dela na direktivi iz leta 2011. Zavedam se, da je ta dosije zelo pomemben. Lepo bi bilo, če bi komisija še naprej spremljala izvajanje te direktive. In upam, da bomo poročilo predložili k malu. Žal je prišlo do zamud, ampak do tega bo prav gotovo prišlo še letos. Hvala. Drugo vprašanje Guje, 13. vprašanje, to je gospa Barbara Spinelli. Izvolite. Hvala lepa, tu sem. 23. augusta so, sta ministra za notranje zadeve najavila, da boste v Bratislavi od komisije zahtevala direktivo o enkripciji. Ta direktiva bi zavezovala podjetja kot so WhatsApp ali Telegram, da oslabijo standarde šifriranja oziroma na ta način bi se ustvarila neke vrste zadnja vrata za dostop policije do podatkov. To je predlog, ki so ga kritizirali tudi vsi tisti, ki se zauzemajo za varstvo podatkov, vključno sa francoskim združenjem za varstvo podatkov. Dejstvo je namreč, da to dekodiranje izpostavlja državljane hekarjem in oblikam, različnim oblikam terorizma. In ta izpostavljenost je večja kot pa grožne teroristom. Zato moje vprašanje, kakšna jamstva boste zagotovili za varnost in zasebnost državljanov? In drugič, Sir King, ali ne menite, da bodo teroristi zaobšli ovire in ustvarili nove alternativne možnosti? Hvala lepa. Uh, uh, Hvala. Hvala, da ste upozorili na tako pomembno temo. Internet, kakor je jasno iz zadnjih nekaj vprašanj, je ključnega pomena za naša življenja, za prav vse vidike, vključno z zasebno sfero. Na spletu bi morali imeti prav toliko zasebnosti kot v realnem svetu, kar zadeva šifriranje. Varno komuniciranje je prav gotovo del tega in to je del zasebnosti, ki bi jo morali imeti vsi državljani v virtualnem svetu. In res je tudi, da šifriranje uporabljajo zlobni ljudje, tudi teroristi. V Franciji so pred kratkim preprečili napad in tudi tam so teroristi uporabljali napravo za šifriranje pri načrtovanju. Ampak ne samo teroristi, tudi kriminalci in pedofili uporabljajo šifriranje. Lahkega odgovora tukaj ni. Nisem pripričan, da obstaja neka univerzalna rešitev in čisto osebno lahko rečem, da po mojem mnenju, sistematični pristop z zadnjimi vrati ne bi avtomatsko pomenil, da bomo vsi varni. S tem bi lahko morda uvedli sistemska tveganja ali sistemske pomankljivosti, ki bi jih potem lahko zlorabljale tretje strani. Mislim, da to ni preprosta tema. Zadovoljen sem, da imamo spletni forum, ki združuje strokovnjake tako na ravni držav članic, kot tudi strokovnjakov, ki to temo podrobno poznajo. Spodbudil jih bom, da se temu posvetijo in da pripravijo nekaj priporočil, o katerih bom z veseljem seveda govoril z vami. Hvala. 14. vprašanje, drugo vprašanje zelenih, Jean Lambert. Hvala lepa. Omeniti želim sodelovanje s tretjimi državami na tem področju. Omenili smo že Kanado, ampak gre tudi za druge države, Turčija, Afganistan in tako naprej. Upoštevati moramo ravnotežje med spoštovanjem temeljnih pravic in hitrostjo izvajanja. Na številnih področjih, naprimer v poročilih o izrednem izročanju in tudi v svezi z nekaterimi državami članicami, smo videli, da se to pojavlja kot problem gre tudi za vprašanje odgovornosti in včasih tudi učinkovitosti tega, da zaobidemo mednarodno pravo. Zanima me, kaj so ključna načela za sodelovanje, po vašem mnenju, za sodelovanje s tretjimi državami. Zanima me, kako boste vi zagotovili več preglednosti na tem področju. Hvala. Well, Moja načela glede sodelovanja s tretjimi državami so enaka načelom, ki bi si želel videti med državami članicami in Evropsko unijo. Zato ukrepi, ki ne spoštujejo temeljnih pravic in mednarodnega prava, ne pridejo upoštev, naprimer izredno izročanje. In parlament je to že večkrat kritiziral. Ampak ekstremni primeri ne bi smeli preprečevati sodelovanja na osnovi skupnega pristopa do temeljnih pravic. Če pomislite na strateške partnere, ki jih imamo, še posebej na Združene države, potem mislim, da je tudi veliko poslancev, zlasti iz tega odbora, pripomoglo k temu, da je to partnerstvo zdaj bolje zastavljeno kot pred nekaj leti. Ne bom rekel, da je popolno, ampak mislim, da smo šli v pozitivno smer. ščit za zasebnost in drugi dogovori nam zdaj pomagajo, da lahko strateško sodelovanje izvajamo mnogo bolje in bolj v skladu z našimi vrednotami. Te vrednote pričakujemo od nas in zato tudi od drugih. E Vprašanje 15. Laura Ferrara, koordinatorka skupin e FDD. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro večer, Sir King. Uh, Zadolženi boste za notranjo varnost in ne glede na poslanico predsednika Junkarja ste govorili o delovni skupini, sodelovanju z drugimi komisarji, ampak ne vidim, kje se konča vaš mandat in kje se začnejo pristojnosti vaših kolegov. Še zlasti imam v mislih komisarja Vramopolusa in komisarko Jurova. V vašem nagovoru ste sicer omenili terorizem, sicer pa nisem našla nobenih omemb oziroma ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu, ki je ravno tako zelo pomemben pojav, enako vreden po pomenu terorizmu. Zato me zanima, ali se namerava komisija lotiti vprašanja varnosti, ne da bi se spopadla z organiziranim kriminalom v vsej njegovi kompleksnosti. Evropska agenda namreč ne vsebuje konkretnih ukrepov s tem v zvezi. Oktober 2013 je parlament že sprejel dokument, namerava še nadaljne s priporočili za države članice in tudi za evropske institucije. Rada bi izvedela, kako boste ravnali glede na ta priporočila in zanimajo me tudi vaše prioritete. Hvala lepa in hvala za priložnost, da lahko nakratko spregovorimo o tako zelo pomembni temi, kot je organizirani kriminal, ki vem, da vam je mnogim zelo pomembna tema. Vaše poročilo bo priložnost za bolj poglobljeno razpravo o tem področju in sam se tega že zelo veselim. Sam menim, da nekatere prioritete, recimo boj proti korupciji, potem eh, zasek, upor, uporaba novih oblik organiziranega kriminala, recimo okoljski kriminal ali pa tisto, kar je meni zelo pomembno, recimo trgovanje z divjimi živalmi. Vse to so teme, ki si zaslužijo zelo podrobno obravnavo. In ko bomo razmišljali o novem ciklu politik, bom razmislil o prejšnjem, omenili ste leto 2013 in menim, da je zelo potrebno, da razmislimo o ponarejanju, o organiziranem kriminalu in menim, da moramo v novem ciklu upoštevati razvoj dogodkov v umestnem obdobju. Sam bi izkoristil vse instrumente, ki so na voljo na evropski ravni in se lotil vseh tih vprašanj. Organizirani kriminal, kibernetski kriminal, na teh področjih bi rad sodeloval s kolegi, pa tudi s tistimi, ki se ukvarjajo z stiki z zunanjim svetom pri komisiji. Kot rečeno, no, tu me boste morali v praksi preveriti. Sam nameravam biti timski igralec in nameravam sodelovati s celo vrsto komisarjev pri vseh teh temah in sam vam bom odgovoren glede varnostne razsežnosti vseh teh vprašanj. Sedaj pa drugo vprašanje, e NF Janice Atkinson. Um, in... Sama skrbim za interese Združenega kraljestva. Julija letos smo slišali, kakšen je bil razvoj dogodkov glede mejnih kontrol. Moram reči, da sem se pogovarjala z nekaterimi predstavniki, ki so mi izrazili skrb za svoje življenje. Sama sem Tereza May dvakrat vprašala, ali se bo pogovarjala s svojim sogovornikom v Franciji. In sicer zelo, zelo so namreč mnogi zaskrbljeni glede meje ali nastopa torej lahko zaščitite, ali lahko zaščitite britanske državljane? Uh, uh, no, Stotstotno se strinjam. Zaščita britanskih državljanov in državljanov EU je v središču te predlagane skupine. Ne bom se izogibal odgovoru na vaše vprašanje, ampak danes nisem tu, da bi govoril o tem, kaj sem počel kot predstavnik britanske vlade. Bom pa seveda črpal iz svojih izkušenj tudi v svoji novi vlogi. Ena od mojih izkušenj, ki mi bo pomagala pri delu, je tesno sodelovanje vrsto let, če zlasti po zadnjih mesecih, prav z britansko mejno stražo oni so tisti, ki opravljajo izvrstno delo. In čeprav vem, da to ni namen današnjega sestanka, bi se rad zahvalil vsem pripadnikom, ki izvajajo mejno kontrolo na meji med Francijo in Združenim kraljestvom. Če so kakšni ukrepi, ki jih bo treba sprejeti za učinkovito ukrepanje na mejah, bom vsekakor s kolegi, začenši s kolegom Avramopolusom, naredil vse, kar je v moji moči. Vprašanje 17. Elizabet Vozenberg. Hvala lepa. Dobrodošli, gospod King. Dejali ste, da sodi med vaše prioritete tudi onemogočanja teroristom, da bi dostopali do financiranja. Vprašujem vas, ali tu že obstajajo pobude komisije. Rada bi izvedela, ali boste pripravili tudi kak predlog za zakonodajni predlog za to, da bi na evropski ravni lahko onemogočili financiranje teroristov. Vemo, da je treba marsikaj narediti tudi na ravni U. Imamo mnoge programe, recimo med EU in ZDA. Hvala lepa. Hvala za to vprašanje. To se navezuje na prejšnje vprašanje glede tega, katere so konkretne stvari, ki jih lahko naredimo v zvezi s preprečevanjem financiranjem teroristov. Dogovor med EU in ZDA, ki ste ga omenili na koncu in ki je zakoreninjen v Evropolu, je zelo učinkovit dogovor. Če tudi ne gre za velike vsote denarja, pa včasih sledenje gibanju denarja lahko izjemno pomaga pri preiskavah. Iz tega sistema smo po terorističnih napadih v Bruslu in Parizu dobili na stotine sledi in te so se izkazale za izjemno koristne. Sprašujete, ali bi to lahko zrcalili tudi na nek dogovor med državami članicami EU oziroma zlasti na območju SIPA. Kolikor vem, se je to zadnjič pregledalo pred eh, tremi leti in odločitev je bila na ravni komisije, naj se to ne naredi. Sam pa menim, da se je v mestnem obdobju eh, varnostna slika spremenila in zato menim, da bi morali položaj ponovno oceniti in pripraviti nekatere možnosti. Ne vem, kakšne bodo, ampak mislim, da bi morali še danes pripraviti te možnosti, o katerih bi se pogovorili z vami. Hvala lepa. Peter Niedermüller v imenu skupine SD. Mikrofon, prosim. Tri kratka vprašanja imam. Prvič, glede na vašo poslanico boste pristojni tudi za pobude za izboljšanje Europolovega centra za boj proti terorizmu. Ali lahko poveste, kaj bi vsebovala taka pobuda? Drugič, po tem, ko so bile razkrite informacije, ki jih razkril eh, Edward Snowden po razpravah o enkripciji, me zanima, kateri bodo vaši koraki na tem področju. In tretjič, nedavno je bilo veliko sodnih odločb glede ukrepov, kot so recimo dogovor o varnem pristanu. Kako boste v okviru svojega resorja zagotovili, da komisija ne bo predlagala zakonodaje, ki bi jo kasneje Evropsko sodišče razglasilo za neveljavno? Hvala lepa. Hvala. Najprej bi rad odgovoril na vaše drugo vprašanje, kajti če sem ga prav razumel, pravzaprav ni kaj dosti dodati k temu, kar sem že povedal o enkripciji. Enkripcija je ključen del spletnega sveta, služi zelo dobremu namenu in ščiti našo varnost. Vsekakor pa enkripcijo zlorabljajo tudi teroristi, kriminalci in pedofili. Zato ni enega odgovora na vsa vprašanja o tem, kaj se da narediti. Zato se bom pogovoril s strokovnjaki z področja ponudnikov storitev in poskusil dobiti odgovore. Mislim pa, da seveda nikakor ne bo enostavno. Glede krepitve Europola. Mislim, da je to priložnost, ki jo moramo zagrabiti z obema rokama in to velja tudi za centr za boj proti terorizmu. Delal bom z direktorjem Europola in poskrbel, da ima na voljo ustrezna sredstva in strokovno znanje za to, da lahko centr za boj proti terorizmu čim bolje deluje. Rad bi spodbudil države članice, da posredujejo svoje strokovnjake, da delijo svoje znanje in da bomo gradili na učinkovitem sodelovanju, ki že obstaja. Še zlasti imam v mislih operacijo Fraternity po nedavnih napadih v Parizu. Na ta način bi izboljšali izmenjavo informacij med organi oblasti v državah članicah in Centrom za boj proti terorizmu. Glede tega, kako dobiti dobro zakonodajo. No, upam, da mi boste pomagali, kadar bo potrebno. Kot sem povedal v vodnem nagovoru, moramo začeti v praksi izvajati nekatere stvari, ki smo se v njih že dogovorili. Če pa so potrebni novi ukrepi, potem ne smemo mahovati. Vsi taki ukrepi pa morajo biti dobre kakovosti, zakonodaja, ki bo prestala preizkus časa in zakonodaja, ki bo spoštovala tudi temeljne pravice, o čemer sem govoril že prej. Zelo podrobno vprašanje, zato sem tudi dovolil nekaj več časa. Ampak čas je bil presežen, zato kolegi lepo prosim, držite se časa. Gospod Ala Aho, tretje vprašanje EKR. Sir Julian, zanima me vaše mnenje glede dveh zakonodajnih predlogov glede Evropske agende o varnosti. Prvič, direktiva o streljnem orožju ki namerava po mnenju komisije onemogočiti dostop do orožja za teroriste. Žal je ta predlog napad na zakonito posedovanje orožja. In tukaj ne vidim pravih povezav. Ali menite, da ta predlog spoštuje načelo sorazmernosti, nujnosti, subsidiarnosti in kakovostne zakonodaje. Drugič, svežen pametnih meja oziroma sistem vstopa in izstopa. Vprašanje, ki je v parlamentu sprožilo dvome, je dostop organov pregona do podatkov, ki se zbirajo in hranijo. Slišali smo, da so nacionalni organi jasno povedali, da tak dostop prinaša dodano vrednost, nekateri v parlamentu pa o tem niso prepričani. Kako vi gledate na to ravnovesje med izmenjavo informacij za organe pregona in zaščito zasebnosti? Uh, um, Hvala lepa. Gospod predsednik, poskusil bom, ampak eh, vidim, da se ta vprašanja večkrat pojavljajo. Ja, kolegi postavljajo več vprašanj, zato si vzamejo več kot minuto, potem pa pričakujete, da bo kandidat za komisarja odgovoril v tako kratkem času. No, bomo pač podaljšali. Izvolite. Um, Vprašanja so bila izvrstna. No, saj se razumemo, vsi smo izkušeni, zato prosim, da se držimo časa. Tako bo vedno, ko boste prihajali k nam. Kar izvolite. According... Seveda, če boste potrjeni, opravičujem se vsem, seveda pod pogojem, da boste potrjeni in da bodo to potrdili koordinatorji. Hvala lepa. Najprej prvo vprašanje glede streljnega orožja. Upam, da sem v uvodnem nagovoru dovolj jasno povedal, prvi izziv za me je nezakonito orožje in trgovanje z njim. In tu želim sodelovati z Europolom, sistemom SIS, sistemom Interpola za streljno orožje, sodelovati s partnerji iz tretjih držav. Mislim, da trenutno že opravljamo dobro delo na ravni dialoga med EU in Zahodnim Balkanom, to je treba še okrepiti in sodelovanje razširiti še na druge države, da bi zlomili nezakonito trgovanje z orožjem. In, če nam bo to uspelo, Mislim, da mora biti naš način razmišljanja sledeči. Zaostriti moramo tudi zakonito posedovanje orožja, kajti obstaja tudi določeno tveganje, da se to orožje uporablja v nezakonite namene. Kolikor vem, so že bile sprejete odločitve glede ponovnega aktiviranja predhodno deaktiviranega orožja vemo, da so se včasih eh, kosi orožja, ki je bilo deaktivirano, ponovno aktivirali in uporabili. Skratka, obstaja zaskrbljenost tudi glede eh, zakonite uporabe orožja. To bom proučil in ugotovil, kako lahko dosežemo primirno ravnovesje. Pa še glede pametnih meja in sistema vstopa in izstopa. To je nov predlog in odraža obsežne razprave. Sam si želim tesnega sodelovanja s komisarjem Avramopolusom, ki dela na tem področju. Kot sem dejal, stvari ne smemo mešati. Mislim pa, da obstaja tudi varnostna razsežnost glede izvajanja kontrol na naših mejah. Vsekakor moramo delati v skladu z načeli sorazmernosti, nujnosti, Eh, dostopa in tako dalje. In če nam to uspe, bo vse v redu. Sedaj pa gospod Louis Michel v imenu skupine Alde. Tretje vprašanje. Oui, Pozdravljeni, eh, gospod kandidat. Eh, nekaj konkretnih vprašanj. Imamo direktivo boj proti terorizmu, trenutno se o tem pogajamo v trialogu in mislim, da imamo s tem resno priložnost, da zapolnimo vrzeli v novem sistemu PNR. Evropski parlament eh, zahteva avtomatično izmenjavo podatkov PNR eh, pri osumljenih, torej pri osebah sumljivih, kar se tiče terorističnih eh, dejanj. Tukaj gre za informacije in izmenjavo informacij tudi med državami članicami. Kako boste vi podprli ta predlog? Uh, Eh, treba pa izvesti tudi ustrezne analize, kako boste eh, vi dosegli to, da bodo podatke PNR na enak način analizirale vse države članice, eh, zato da bo sistem deloval na evropski ravni. Kako bo tudi prišlo do analize tveganja na enak način in kako bomo opredelili sumljivo ravnanje. Kakšne analize boste torej izvedli na vseh teh področjih? Hvala. Uh, Hvala. No, preden se lotim vprašanja o skupnih analizah podatkov PNR, eh, moramo najprej zagotoviti, da bo to sploh obstajalo. In prvi cilj je, da zagotovimo dobro sodelovanje med državami članicami, tako da bodo te lahko vzpostavile. Uh, svoje eh, PNR sisteme oziroma eh, načine obdelave. Kolikor vem, so zaenkrat eh, kakšne tri države sposobne to vzpostaviti. To kaže, da je pred nami še veliko dela. Če lahko to dosežemo in upam, da bomo potem mislim, da se bo gotovo postavilo vprašanje, kako lahko učinkovito sodelujemo na tem področju. Sam bom vsekakor eh, pripravljen eh, podajati smernice in najboljše prakse za to, da bomo to dosegli. Pri vseh teh vprašanjih eh, se mi zdi, da če bomo ukrepali znotraj pogodb, moramo narediti vse za to, da skupno izvajamo naše odgovornosti. Kar se tiče direktive, pa upam, da bomo lahko eh, zdaj hitro dosegli napredek. In to pri vseh vidikih, naprimer potovanja eh, z letali, z letalskim prometom, eh, potem, ko gre za financiranje povsod, je potreben napredek. Hvala. Um, Hvala lepa. Gue NGL je naslednji na vrsti, gospa Martina Anderson. Hvala lepa. Zanima me, kako razmišljate o položaju pro Brexitu. Zato me zanima, govorili ste o čezmejnem kriminalu. Kako boste delali na tem, da bi preprečili morebitni ekonomski kriminal? To ponamreč zdaj zunanja meja EU. In zanima me, Kaj boste naredili, da zavarujete ta zadnja vrata? Seveda boste strateški, načrtovali boste, preden odidete. Kako boste torej zavarovali carinsko unijo? In kako boste poskrbeli, da recimo ne boste imeli izdelkov iz Združenega kraljestva, ki bi potem lahko prišli v preostali del Evropske unije? Kako boste zagotovili, da bo zagotovljena zaščita meja, obenem pa ne bo prišlo do utrjevanja meje z Irsko, kar je katastrofa. Lahko poskusim odgovoriti na to. To ni vprašanje samo glede stališča vlade, za katero sem delal za katero pa, kot ste dejali, verjetno ne bom delal več dolgo, gre pa predvsem za varnostne razmisleke, s katerimi se bom kvaril svoji novi vlogi, če bom potrjen. Iz osebnih izkušenj vem, kako zelo pomembno je življenje preko meje za vse, tako na severu kot na jugu. Sam sem tam delal prečkal mejo in imam prijatelje, ki živijo na obeh straneh meje. Mislim, da bo zelo pomembno v Dublinu, Belfastu in Londonu, da se doseže poskus, da bi ugotovili, kako se da izogniti eh, slabostim, do katerih bi prišlo, če bi bila ta meja zelo utrjena. Vsekakor pa bomo morali to ugotoviti v pogajanjih med Združenim kraljestvom in EU27. Odločil pa sem se, da tega danes ne bom komentiral in upam, da boste razumeli, zakaj. Hvala lepa. 22. Um, tretje vprašanje zelenih, Jan Filip Albrecht. Very much and uh, as the... Hvala lepa. Veliko je že bilo vprašanj, ki so bila postavljena. Večina teh vprašanj je dobila zelo izčrpen odgovor. Sam bi rad dodal še vidik odnosov z državami članicami. Sami ste že govorili o svojem položaju in funkciji v komisiji. Rekli ste, kako boste sodelovali s parlamentom. Ampak kako delati, da bomo resnično dosegli izvajanje že sprejetih ukrepov v državah članicah? Kako boste uspeli zagotoviti podporo med državami članicami za skupen akcijski načrt za varnostno unijo in še zlasti, ko gre za ukrepe za deradikalizacijo. Vprašanje radikalizacije v zaporih je tudi vprašanje, ki se ga morajo države članice lotiti. Uh, Hvala. Mislim, da obstajata vsaj dve strani pri tem vprašanju. Prva je, kako bomo izgrajevali eh, zaupanje pri nacionalnih organih. In eh, drugi vidik je, kaj lahko še naredimo prek mreže kontaktov, prek nacionalnih organov, včasih pa tudi ne prek nacionalnih organov, ampak prek sodelovanja s civilno družbo in eh, z akteri na terenu, naprimer znotraj zaporov, eh, v šolah in drugod, torej z ljudmi, ki se ukvarjajo z radikalizacijo. Kaj lahko naredimo v odnosu z državami članicami? Kot sem povedal na začetku, mislim, da ima Evropska unija v okviru pogodb zelo jasno vlogo. To je vloga spodbujanja in pomoči, da se ukrepi začnejo izvajati. Eh, tudi vloga no, postavljanja standardov in postranjevanja ovir za sodelovanje. Govoril sem o nalogu za preiskave, preiskovalnem nalogu. Mislim, da je to odličen primer izboljšave skupnih standardov in pa odpravljanja uvir za skupno sodelovanje. Institucije lahko odigrajo ključno vlogo pri tem. Mm, ko odpovejo države, lahko institucije pomagajo. Sam to zelo podpiram, obstajajo pa tudi praktični načini, kako lahko agencije in naši sistemi pomagajo izgrajevati zaupanje v državah članicah. Eh, nekaj od tega sem že izpostavil. Ne gre pa samo za države članice in to bi rad še enkrat poudaril, zdaj ko odgovarjam na vaše vprašanje. Trdno verjamem v to, da ne izvajajo države eh, največ dela eh, pri deradikalizaciji, ampak da to počne civilna družba. Eh, Zato jim moramo zagotoviti tudi ustrezno mrežo kontaktov, financ uh, in strokovnega znanja, zato da bodo ljudje lahko od spodaj na vzgor izvajali najboljše prakse. Pask. Gospod Pasko, v imenu odbora AFED bo zdaj spregovoril. Izvolite. Sir, Hvala. Vsi vemo, eh, da. Eh, se danes pogosto mešajo notranji vidiki varnosti z zunanjimi. In to je eh, značilno za varnostno situacijo, s katero se zdaj soočamo. Konkretno bi postavil naslednje vprašanje. Vi se boste znašli v eh, položaju prav v središču tega vključevanja, te integracije in povezovanja obeh vidikov. Kakšne konkretne oblike sodelovanja predlagate? Eh, ko gre za sodelovanje eh, s komisarko oziroma predstavnico za zunanje zadeve eh, in pa ko gre za sodelovanje s Centrom za boj proti terorizmu. Hvala. Yes, uh, I've started to work on that. Hvala. Delo na tem področju sem že začel. Sestal sem se z ljudmi, ki ste jih omenjali in sem izpostavil tudi ta problem. Obstajata dve strani medalje, notranji in zunanji vidik in na številnih področjih eh, bo treba ukrepiti eh, oba vidika, ki pa se bosta potem tudi vzajemno ukrepila. Sam bom sodeloval eh, s podpredsednico Mogherinjevo in s kolegi v komisiji, ki obravnavajo zunanje zadeve. To sodelovanje bo kar se da tesno, zato da bomo vsi upoštevali skrbi na področju notranje varnosti in zunanje varnosti. Mm, tukaj imam v mislih tudi sodelovanje s tretjimi državami, eh, naprimer, ko gre za boj proti ekstremizmu. Z državami lahko vodimo dialog glede prispevka, ki ga lahko podajo eh, k našim prizadevanjem za deradikalizacijo. Potrebujemo tudi sodelovanje glede financiranja terorizma. In če se vrnem na vprašanje, ki je bilo izpostavljeno pred nekaj minutami, eh, treba se boriti tudi pre, proti nezakoniti trgovini z orožjem. To so tista področja, na katera se moramo osredotočiti. Nekaj strukturnih odnosov in vezi tudi obstaja in eh, te so ključnega pomena. Sam si želim boljše strukture naših eh, strateških odnosov z ZDA. Mm, in sicer tako pri splošnih kot pri specifičnih eh, programih, naprimer pri programih eh, o financiranju terorizma. Na tem področju je naše sodelovanje eh, za našo notranjo varnost ključnega pomena. Hvala. Hvala. 23. vprašanje in tretje vprašanje za e FDD, gospod Baten. Hvala. gospod Julien, vi boste vzpostavljali eh, varnostno unijo. Europol pa je leta 2013 postavil uh, politike uh, za področje varnosti, ki pa se izkoriščajo prost pretok uh, blaga storitev. Uh, to uh, po mnenju Europola uh, ustvarja tudi grožno za države članice. Ali se strinjate s tem? Ali ne gre tukaj za to, da Evropska unija sama ustvari problem, potem pa predlaga rešitev, ki vedno eh, zahteva dodatne pristojnosti za EU? Za varnostno unijo se tudi skriva potreba, da se okrepi in da se ohrani pri življenju uh, Eh, projekt Evrope brez meja, ali ni to bolj v spredju kot pa zaščita državljanov? Hvala. Moja motivacija, če bom potrjen, bo vsekakor v tem, da ohranjamo državljane varne. Seveda se bomo tudi borili proti organiziranemu kriminalu in kibernetskemu kriminalu. Upam, da je bilo to jasno iz mojega uvodnega nagovora in iz mojih odgovorov. Ta portfelj je namreč namenjen ravno temu. To delo bo tudi v središču vsega mojega sodelovanja z vami, z organi v državah članicah in s civilno družbo, ko bomo skupaj skušali izgraditi varnostno unijo najhujši primeri, s katerimi se ukvarjamo, eh, zlobni nameni teroristov, eh, zato gre, proti temu se moramo boriti. Njih ne skrbi, kateri del eh, Schengna ali Evrope bodo napadli. Oni napadajo način življenja in proti temu se moramo mi boriti. 25. vprašanje, četrto vprašanje za ILS, e gospod Diaz de Mera, izvolite. Muchas gracias. Hvala, gospod King. Iskreno vas pozdravljam tukaj in vam želim veliko uspeha. Varnostna unija, to je eh, lep eh, izraz, o katerem že nekaj časa govorimo, ampak res je tisto, kar pravi četrti člen. Pristojnosti so nacionalne narave. Zato smo tukaj na področju sodelovanja. In v tem smislu imamo Europol in tudi uredbo iz leta 2015. Ta uredba v Europolu je instrument za sodelovanje. In uh, povedal bi še nekaj, ne vem, ali ste to že slišali. 20. aprila uh, v sporočilu komisije piše o vzpostavitvi varnostne unije. Torej, jeseni 2016, eh, torej v 90. dneh, morajo biti predstavljene pobude za to, da se okrepi Evropski centr za boj proti terorizmu pri Europolu. Predlagati morate tudi konkretne ukrepe. Zato ustrajam pri teh vprašanjih, ampak na specifičen način. Katere ukrepe nam boste predstavili na kratki in srednji rok, pa tudi na dolgi rok v naslednjih 90 dneh. Kako bo se lahko izboljšali operativno in načrtovalno uh, sposobnost? Končal bom samo še nekaj. Kakšno pa bo sodelovanje med tem centrom in pa med službo za analize gospe. Mogherini, kako bo koordinirano delo na tem področju? Hvala. Uh, uh, Hvala. Upam, da bom eh, lahko izkoristil tudi vaše znanje in izkušnje, ko bomo nadaljevali z delom na tem področju. Prav imate. Um, obstaja zaveza, um, da so podani predlogi. Sam si bom prizadeval za to. V določenem roku to potrebujemo, zato da bomo v polni meri izkoristili pravni okvir ki eh, bo začel veljati maja naslednje leto. Na se moramo začeti pripravljati že zdaj. In uh, kolikor bo v moji moči, če bom potrjen, bom vsekakor krepil Europol, nudil bom podporo za uh, politični okvir, za osebje, financiranje. Kar se tiče osebja, bomo mogoče potrebovali tudi novo osebje. Uh, države članice bom spodbujal naj eh, napotijo nove ljudi na Europol in na podlagi dokumentov, ki sem jih videl, ocenjujem, da potrebujemo kakšnih 80 ali 90 novih sodelavcev za to, da bomo kos novim nalogam, ki so predlagane za Europol. Sam bom delal na tem. Govorili so tudi o operativni kapaciteti. Center za boj proti terorizmu lahko tukaj opravi ključno delo, tako kar se tiče interneta kot financiranja terorizma. Treba pa je vse čas imeti tudi dialog z nacionalnimi organi in sam si bom prizadeval, da bo ta, ta dialog še bolj poglobljen, uh, tako glede izmenjave najboljših praks kot uh, dela posameznih držav članic. E, ne bom pa izpustil izpred oči e, dela Centra za boj proti terorizmu Europola, e, ko gre torej za boj proti terorizmu in boj proti tihotapcem. Operativne kapacitete Europola bo treba podpreti in okrepiti. In prej sem že rekel, da bom spodbujal države članice k temu, da bolje uporabljajo skupne preiskovalne enote. Mislim, da je to zelo pomembno. Eh, kar se tiče centra eh, pri službi za zmanje delovanje in pa eh, centra za boj proti terorizmu, mislim, da moramo najti najboljšo obliko sodelovanja. Dragi kolegi, prosim, če se spet vrnemo na našo časovno umetev ene minute za vprašanje in dve minuti za odgovor. Tanja Fajon je naslednja, izvolite. Hvala za besedo. Pozdravljeni, gospod kandidat. Nove varnostne tehnologije me zanimajo. Kako vi gledate na razvoj novih varnostnih tehnologij v svoji bodoči vlogi? Kako boste zagotovili, da bodo raziskave financirane strani EU? Eh, izpolnjevale tudi teste temeljnih pravic in svoboščin, ne samo zahteve strokovnjakov. Vse eh, več je tudi zahtev po izmenjavi biometričnih podatkov. Kako vi gledate na to, da je treba na evropski ravni ukrepiti tehnologijo za prepoznavanje obrazov in eh, kako kako bo to negativno vplivalo na varstvo podatkov. Hvala. Povezave med financiranjem raziskav in pa varnostnimi cili so zelo pomembne. Vse pomembnejše postajajo. E, nekaj ključnih raziskav je bilo izvedenih, e, financirala jih je EU in te so e, prinesle dobre rezultate poznam eno tako raziskavo, ki jo je financirala EU. In sicer glede eksplozivov. Torej, eh, gre za prekurzorje pri eksplozivih. Eh, to je bilo eh, uporabljeno tudi v številnih napadih. No, potem pa Uh, imamo še en instrument, ki se uporablja pri operaciji uh, eh, Sofija in to je tudi plot ene od raziskav. Sam uh, želim še naprej spodbujati to vrstne raziskave. Pri spodbujanju takih raziskav pa moramo, kot ste rekli, upoštevati tudi okvir temeljnih pravic. To je tisti temeljni kamen naše varnostne unije. Uh, In sam bi rad razvil eh, proces eh, pregleda in nadzora skupaj z drugimi komisarji, ki so odgovorni za eh, ta področja. In to bomo upoštevali tudi pri naslednjem krogu financiranja raziskav. Hvala. Monika Makovej je naslednja. Izvolite. V imenu skupine EKR. Hvala, gospod predsednik. Dve kratki vprašanji bi imela za, za kandidata za komisarja. Dva dosih imamo v parlamentu, ki sta povezana s terorizmom. Gre za krepitev uh, preverb v bazah podatkov uh, in to je povezano s šengenskim zakonikom. Glede tega obstajajo različna mnenja. O tem smo se tudi pogajali. Uh, Zanima me, kakšna bo vaša vloga glede na nujnost te zadeve in glede na uh, občutljivo situacijo, v kateri se nahajajo naši državljani. Ali mislite, da uh, so potrebne sistematične preverbe in uporaba vseh uh, podatkovnih baz? Ali mislite, da bi to povečalo varnost in uh, učinkovitost nadzora na mejah, ali bi na ta način postali bolj učinkoviti v boju proti terorizmu. Drugo vprašanje pa je, kako boste izboljšali sodelovanje in pa izmenjavo informacij med eh, organi pregona in pa obveščevalnimi agencijami v državah članicah. Pa tudi izmenjava informacij eh, me zanima različnimi evropskimi agencijami. Ta problem obstaja. Eh, pogosto je sodelovanje zelo šitko ali pa ga sploh ni. Hvala. Hvala. Varnost na naših mejah. Kot sem rekel, menim, da potrebujemo več plasti za zagotavljanje varnosti več plasti je treba upoštevati. Eh, želimo pa vsekakor ukrepiti eh, vidik samega nadzora na zunanjih mejah in tukaj želim sodelovati s komisarjem Avramopolosom in drugimi kolegi. Eh, skupaj bomo pregledali predlagane reforme, ki ste jih omenjali tudi vi. Mislim, da obstaja razlog za premik sistematičnim preverbam. To bo treba še preveriti, pregledati. Eh, lahko bi izvajali različne vrste pregledov na samih mejah, še posebej, ko gre za državljane tretjih držav. Strinjam se tudi, da moramo razmisliti o tem, kako uporabiti te informacije na učinkovit način v različnih sistemih in kako to narediti skladno z omejitvijo namena in pa z upoštevanjem temeljnih pravic. Eh, tukaj bo potrebnega še veliko dela in sodelovanja s strokovnjaki. Eh, potem pa se bom spet obrnil na vas z različnimi priporočili. Kar pa se tiče izgradne sodelovanja med eh, obveščevalnimi agencijami in organi pregona, tukaj se strinjam z vami, da je to lahko težko tudi znotraj samih držav članic kaj šele med državami članicami na evropski ravni. Moramo pa narediti vse, kar lahko za širjenje dobrih praks. Primer po pariških napadih eh, to dobro kaže. Francoske, belgijske oblasti in Europol so v operaciji Fraternite eh, takrat zelo dobro sodelovali. Ko je šlo za ukrepanje po napadih upam, da bomo s krepitvijo praktičnega sodelovanja okrepili tudi zaupanje in odpravili določene ovire, ki obstajajo pri izmenjavi informacij in komunikaciji. Monday, Kolegi, eh, to je strasburski ponedeljek, malo že zamujamo, ne vem, mogoče sem kriv jaz, ampak eh, pohitimo. Sofie Intveld, eh, četrto vprašanje za Alde, izvolite. Welcome, Pozdravljeni, gospod eh, kandidat za komisarja. Pozdravljam to, da tako poudarjate izvajanje in rezultate. Eh, tudi to, da se bo ocenila strategija za boj proti terorizmu, se mi zdi dobro. Ali mislite, da je bila naša strategija doslej uspešna ali ne? Ali smo bili učinkoviti v boju proti terorizmu v zadnjih 15 eh, letih ali ne? ali bi lahko kakšne ukrepe tudi preklicali, govorite o novih ukrepih, ampak mogoče bi lahko kakšne tudi ukinili. Eh, potem pa še eh, kritika ZDA, ki naj bi imela negativni učinek na naše sodelovanje. To ste omenili, ampak meni se to zdi smešno. Eh, znotraj ZDA je kritika veliko hujša, naprimer senator Feinstein, senatorka Feinstein in njen odbor. Uh, sta bila zelo kritična. Kaj boste vi naredili za to, da se poveča uh, vloga uh, eh, EU in držav članic, uh, ko gre za uh, različne škandale povezane z DDA? On, um, uh... Hvala. Kar se tiče ocen, naj povem naslednje. Uh, način, kako razmišljamo o napadih, se je zelo spremenil v zadnjih 15 letih. Ta način preprosto ni enak, kot uh, uh, je bil takrat, ko eh, so se zgodili ti grozljivi napadi, ki smo jih zdaj po 15 letih spet spremljali po televiziji. Upam, da je naš pristop postal bolj ciljno usmeren in bolj učinkovit. Ampak kako to oceniti? Uh, Težko je reči, ali bi bili bolj uspešni ali manj uspešni, če določenih ukrepov ne bi izvedli. To je težko. Ampak strinjam se, da če bomo imeli pravo oceno, potem moramo biti tudi pripravljeni reformirati delo te komisije in uh, odbora, če bi se to izkazalo za potrebno. Eh, treba je seveda izpolnjevati načela nujnosti in sorazmernosti. Treba pa je pregledati tudi stvari, o katerih smo se dogovorili v preteklosti. In tudi eh, na drugih področjih dela komisije so določene stvari bile preklicane, tako da ni razloga, zakaj na tem področju eh, ne bi veljalo načelo najboljše prakse. Eh, pa še kritika eh, ZDA, ne vem, mogoče sem se slabo izrazil. To, kar mislim, je naslednje. Nekaj kritik je prišlo tudi iz tega parlamenta in tega odbora in te kritike so bistveno pomagale izboljšati situacijo v Združenih državah in v naših odnosih z ZDA. Po eh, vaših kritičnih komentarjih smo dosegli strukturo s strožjimi pravili, ko gre za um, pritožbe, ko gre za ombudsmana, uh, ko gre za uh, mladoletne osebe in druge uh, podobne zadeve. Mislim, da smo lahko zelo učinkoviti. 29. vprašanje, četrto vprašanje Gue, to je gospa Vržja, izvolite. Merci, monsieur le président. Je suis là. Hvala, gospod, tukaj sem. Pozdravljeni. In hvala za uh, vašo predstavitev tudi v odlični francoščini. Uh, baze podatkov in pa interoperabilnost teh baz, to me zdaj zanima. Uh, Eh, sama se ukvarjam s temi zadevami in eh, ugotovila sem, da je ključni problem izvajanje strani držav članic. Eh, ne strinjam se z vašim optimizmom, ko gre za sodelovanje med Francijo in Belgijo. Ta, to se je sicer malo izboljšalo, ampak še vedno nas čaka veliko dela. Če bi to izboljšali že prej, bi se mogoče lahko določenim stvarem tudi izognili. Mislim, da smo še zelo daleč od deljene odgovornosti, eh, kateri težite. Države eh, članice so zavezane oziroma se držijo svojih pristojnosti eh, pri vprašanjih. Eh, Varnosti ne gre samo za nacionalno varnost, ampak gre tudi za transnacionalno varnost po EU. Mislim, da Eh, pogosto eh, gre nacionalna varnost tudi na račun eh, temeljnih pravic in varstva podatkov. Če si pogledate Smart Borders, se zdaj vse bolj izvaja nadzor in je vse skupaj povezano z organiziranim kriminalom. Mislim, da res nujno potrebujemo pravo oceno vseh podatkovnih baz. Potrebujemo tudi jasne cilje, bolj jasne kot tiste, ki smo jih imeli na začetku, zakaj bomo vse skupaj ocenili in kakšni bodo tudi tehnični in pravni rezultati, eh, ko gre za vprašanje temeljnih pravic. Hvala. Merci. Uh je suis d'accord. Hvala. Strinjam se, da moramo oceniti svoje ukrepe in pa učinkovitost eh, ukrepov, ki jih izvajamo. Sam sem pripravljen skupaj z vami to tudi storiti. Strinjam se tudi, da eh, gre pri vsem skupaj tudi za vprašanje izvajanja. To mora biti prednostne narave in države članice je treba spodbujati na tem področju. Oprostite, če se bom zdaj zmotil pri eh, kraticah, ampak pri prumu mislim, da pri vseh treh eh, vidikih imamo 18 do 20 držav, ki sodelujejo in te države so povsem v stanju izvajati sporazume. Torej, pri vseh treh eh, vidikih še vedno obstajajo države, ki tega ne morejo izvajati. In delo na tem področju treba eh, nadaljevati. To ni povezano samo z informacijskimi sistemi. Eh, tudi prekurzori so s tem povezani in eh, tukaj se tudi ne izvajajo pravila v vseh državah članicah. Zato si moramo zastaviti za cilj, da bomo vsi skupaj izvajali eh, zadeve, ki smo si jih tudi skupaj zastavili. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi, 20 minut, če zamujamo. Slab sodnik sem, 20 do 30 sekund eh, več časa vam dam, ampak to ni dobro, zato ker ste vsi utrujeni. Takole bom uporabil kladivce, ko boste predolgi, če se strinjate. To velja tudi za vas, kandidat za komisarja. Dobro, ne več kot minuto in odgovor, ne več kot dve minuti za odgovor. Gospod Terry Kavlas, gospod kandidat. Ena od nalog IRU je identifikacija terorističnih vsebin. To ste tudi sami omenili. Zanima me, kako boste zagotovili, da bo samo vsebina povezana s terorizmom odkrita in izbrisana. In zanima me, kdo bo določil, kaj je ta vsebina povezana s terorizmom. Zanima me, kako boste poskrbeli, da bo Europol in enota IRU ravnala v skladu z omejitvami namena pri izvajanju svojih nalog. Hvala. Hvala lepa. Prav gotovo obstaja razlika med sovražnim govorom na eni strani in spodbujanju nasilja, to je nezakonito, in proti temu bi morali ukrepati v okviru obstoječe zakonodaje. Po drugi strani pa se spopadamo tudi z vsebino povezano s terorizmom in propagando, ki podpira terorizem. To ni nezakonito, ampak je zelo nezaželeno. In ta druga kategorija je bila povezana z vašim vprašanjem in mislim, da moramo delati še na tem. Zelo sem zadovoljen, da imamo zdaj na voljo strukture, ki se s tem ukvarjajo in veseli me, da so te strukture pregledne in seveda sodelujejo z ponudniki spletnih storitev. In ti ponudniki potem seveda sodelujejo pregledno v tem dialogu in seveda s tem želim nadaljevati. Vnaprej pripravljenega odgovora na vaše vprašanje nimam, zato ker ne vem, kako bi ta preizkus naj izgledal, vendar mislim, da smo res priča vsebini, ki je neprimerna. Včasih se to preprosto izbriše, v drugih primerjih pa bi morda bilo treba poskrbeti, da obstajajo alternativna sporočila in alternativne pripovedi, ki bi jih lahko uporabili. Seveda je to nekaj, kar bi morali sprejeti in o čem bi morali govoriti skupaj s ponudniki spletnih storitev. To pa je v okviru boja proti radikalizaciji. Na izbiro moramo dati ljudem drugačno vsebino in spodbujati jih moramo, da uporabijo kritično inteligenco pri oceni teh sporočil. Hvala. Vprašanje 31. Četrto vprašanje EFDD. Beatrix von Storch. Izvolite. Tukaj, pred vami. vaša naloga naj bi bila varnostna unija. Jean-Claude Juncker meni, da sem spada tudi izvajanje varnostne agende iz aprila. Veliko je tem povezanih z svobodo, torej podatki PNR, krepitev direktive o strelem orožju in tako naprej. Najprej naj bi jemali ljudem svoboščine in da bi jim zato naj dali varnost. Mislim, da se je to že večkrat poskusilo in da to nikoli ni dobro delovalo in tudi tokrat ne bo, kajti nekaj vam manjka v dosjeju. Vi ste odgovorni za varnostno unijo, ampak vaša naloga ne omenja meja nikoli v svoji izjavi o nalogah, ki vas čakajo, ne omenjate meje, samo čezmejno delovanje. Zanima me, kako pomembno je varovanje meja za vas. Hvala. Uh, uh, Hvala lepa. Strinjam se, da se borimo proti več grožnjam in eden od elementov je vprašanje meja. In tudi na mejah se moramo spopasti s temi grožnjami. To so čezmejne grožnje in če se z njimi spopadamo na meji, povečamo možnost, da jih rešimo. Upam, da sem v svojih odgovorih že razložil, kako nameravam sodelovati z kolegi komisarji in kako bi lahko uporabili ukrepe, ki se že izvajajo ali ki se bodo kmalo izvajali v zvezi z varnostjo. In pri varnosti bom seveda odgovarjal vam v zvezi s temi ukrepi. Ti ukrepi pa morajo seveda biti skladni z temeljnimi svoboščinami in pravicami. Ne želim si namreč jemati svoboščin ljudem. Peto vprašanje ALS, e to je 33. vprašanje Monika Holmar. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. dragi kandidat Julian King. V nasprotju z gospod von Storch me ne zanimajo ograje na mejah, ampak me zanima, kako bi lahko policijske enote bolje koordinirale in kako bi lahko bolje delovale čez mejno. V Evropski uniji je slika zelo različna nekatere enote lahko sodelujejo v 30 minutah, druge so 30 km na razen in tako naprej. Zanima me, kako bi lahko sodelovali čezmejno in tudi v nujnih primerih, ko obstaja kak nujen primer. Zanima me torej, kako bi lahko poskusili rešiti ta problem, torej, da bi lahko poskrbeli za varnost evropskih državljanov tudi čez meje in da bi lahko zagotovili sodelovanje policijskih enot. Hvala. Hvala lepa. Veliko vprašanje je bilo s tem povezanih. Namreč pri boju proti tem oblikam grožen je treba ukrepati čim prej. Včasih je treba ukrepati na meji, včasih pa je treba ukrepati tudi znotraj meja. In to na sodelovalni ravni. Govorili smo že o tem in seveda s tem se strinjam. Kako bi spodbujal čezmejno sodelovanje? Del odgovora je povezan s tem, da morajo evropske instrumenti, sisteme in agencije delovati. Spodbujati morajo sodelovanje med državami članicami. Del odgovora pa je seveda povezan tudi s tem, da moramo uporabiti zakonodajo in druge vrste spodbud, zato da odpravimo ovire za sodelovanje. Te ovire so včasih tako preproste, kot so naprimer standardi. Morda bi lahko dvignili standarde ali poenotili standarde, to bi prav gotovo pospešilo sodelovanje. Pred nekaj minutami pa sem omenil tudi nalog za preiskavo, ki bo kmalo začel veljati in mislim, da je to dober primer učinkovitih ukrepov za to, da bi okrepili medsebojno razumevanje med državami članicami in da bi spodbujali, naprimer, hitre ukrepe in hitre odzive na področju pregona. Na različne načine lahko torej prispevamo k temu. Hvala. 34. vprašanje, peto. Vprašanje socialistov, izvolite Tanja Fojan. Hvala lepa, spet sem jaz gospod King, pravočasno izmenjavanje relevantnih podatkov je ključnega pomena za uspešno pravosodno sodelovanje, še posebej na evropski ravni. Vendar, napadi v preteklosti so pokazali, da države članice ne uporabljajo sistemov, ki jih imajo na voljo, naprimer sklep PRAM ali sistem SIS. To je še toliko bolj presenetljivo, kajti leta 2005 je svet sprejel sklep, ki natančno opisuje obveznosti držav članic pri izmenjavi podatkov v zvezi z terorističnimi kaznevimi dejanji. Izmenjavati si morajo podatke med seboj in tudi z agencijami EU. Zanima me torej, kakšne korake boste sprejeli za to, da bi spodbujali pravočasno izmenjavanje podatkov med državami članicami, zato da bi izboljšali kakovost podatkov. Zanima me, ali ste pripravljeni sproži te postopke zaradi kršitve proti državam, ki se ne bodo držale tega dogovora. Hvala. Da. V primeru Prim. Sprožili smo že nekaj pilotnih dialogov, zato da bi spodbujali nacionalne organe, da storijo to, kar so pač obljubili, da bodo in v svojih odgovorih tukaj sem že povedal, da sem pripravljen iti še dlje, kar zadeva eksplozivne predhodne sestavine. Sprožili smo že nekaj postopkov zaradi kršitve in tudi več jih je v pripravi. Sveda je bolje, če lahko ukrepamo prej in države članice spodbudimo, da učinko, učinkovito izvajajo ukrepe. Za nekaj časa se želim ustaviti pri PNR. PNR smo že večkrat omenili. To je bilo omenjeno kot eh, pravni okvir in seveda zadeva zelo pomembna. Vendar PNR je pomemben tudi z praktičnega vidika. Govorim o PIU-jih. Brez tega zadeva ne bo delovala. Za enkrat je premalo držav pripravljenih na razvoj PIU-jev. Mislim, da lahko že zdaj začnemo s spodbujanjem in s pomočjo pravno pomočjo, tehnično pomočjo, izmenjavo najboljših praks in v tem primeru tudi financiranjem. Mislim, da je letos temu namenjeni 50 milijonov, drugo leto 70 milijonov. Ne gre samo zaradi postopke, zaradi kršitve, ampak seveda, če bo to potrebno, potem bom to storil. 35. vprašanje, gospod Vistisen, to je peto vprašanje EKR, izvolite. Govoril bom dansko. Gospod kandidat za komisarja, Danes ste omenili dve vprašanje. Velike skupine, EPP, socialisti in ALDE, želijo, da bi Europol bil nov FBI. Zanima me, ali se s tem strinjate, ali menite, da bi morali tako strukturirati svoje prizadevanja. In še drugo vprašanje, kar zadeva opt-out ali izuzetje Danske. Danska ne sodeluje v Europolu in v Eurojustu. Čeprav je Danska del Schengena, na teh treh področjih Danska ne sodeluje. Torej, zanima me, ali menite, da bi Danska imela kaj koristi od tega, da bi tukaj sodelovala in zanima me, kaj lahko vi storiti za to, da bi jih k temu spodbudili. Hvala. Postavili ste mi dve ločeni vprašanje in moj odgovor bo pogojen s tem, kar smo že slišali v tej razpravi. Veliko dela lahko upravimo, ampak vse mora biti v okviru pogodb. In čisto jasno želim povedati, da to zagovarjam že od samega začetka. Europol lahko in bi moral podpirati analitično in operativno delo in pomagali bi morali državam članicam na zahtevo, prav tako bi morali krepiti zaupanje in spodbujati sodelovanje, ampak FBI ne morejo biti, zato ker ne morejo prisiljevati nikogar k ničemor. To je tudi zapisano v 88. členu. Danska in odnos z Europolom, sam podpiram Europol, upam, da sem to že večkrat povedal in podpiram tudi sodelovanje držav članic z Europolom. Tudi to sem jasno povedal, ampak v okviru pogodb. Vi boste to vedeli bolje kot jaz, ampak Danska ima 22. protokol in to pogojuje njihov odnos z nami na tem področju. Na to temo je potekal tudi referendum in pri tem referendumu, kako tudi pri drugih referendumih, moramo seveda spoštovati voljo ljudi. Hvala. 36. vprašanje, 5. vprašanje Aldeja, gospa. Husmanova. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Julian. Julija je Evropski parlament glasoval o poročilu o Evropski obaljni straži. Sem bolgarka in zadovoljna sem, da bo to veljalo za države članice, ki niso članice šengenskega območja. V trenutnem geopolitičnem položaju je Bolgarija v težkem položaju položaju, kajti braniti morajo zunanje, strateško pomembne meje. Naša obaljna straža nima dostopa do določenih zbirk podatkov, naprimer SIS v kontekstu Evropskega varnostnega programa me zanima, kakšne instrumente naj bi razvili za to, da bi jim pomagali pri boju proti terorizmu. Moje vprašanje zadeva predvsem države, ki imajo zunanje meje Evropske unije, ampak so zunaj Schengna. Hvala. Hvala lepa za to vprašanje. Najprej. Želim pohvaliti Bolgarijo in njihove napore in se jim tudi zahvaliti za prispevek k Europolu na področju Frontexa, pomagate tudi pri usposabljanju, pri Cepulu in tako naprej. Sočustujem z vami glede tega vprašanja, kakor ste rekli, Bulgarija je v sisu glede policijskega in pravosodnega sodelovanja, ampak nimajo pa dostopa do podatkov v zvezi z prehodi meja. To je povezano z članstvom v Schengnu, članstvo v Schengnu pa je seveda vprašanje za države članice v Schengnu. To prav gotovo veste tudi vi, mislim pa, da je to vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti. Zanima me, ali je res v kolektivnem interesu Evropske unije, da države kot so Bolgarija niso vključene v vse informacijske sisteme, kar zadeva varstvo. No ja, mislim, da je to zelo legitimno vprašanje. 37. vprašanje, 6. vprašanje ELS, gospod Boni. Gospod kandidat za komisarja, digitalna revolucija se nadaljuje, svet se spremenja. Kibernetski kriminal se prav tako hitro širi. Globalna gospodarska urednost globalnega kibernetskega kriminala je 400 milijard. Tukaj imamo v mislih eh, spolno zlorabljanje otrok, pranje denarja in tako naprej. Mislim, da se moramo na evropski ravni boriti proti kriminalu, imeti moramo evropsko mrežo, okrepiti moramo tudi sodelovanje med komisijo in državami članicami. Mislim pa, da bi vsa kazniva dejanja morali obravnavati enako, tako v realnem življenju kot tudi v virtualnem svetu. Zanima me torej, kakšni bodo vaši prednostni ukrepi na področju boja proti kibernetskemu kriminalu v tem širšem pogledu. Hvala lepa in hvala, da ste mi dali priložnost, da se posvetim tudi temu vidiku organiziranega kriminala in boju proti organiziranemu kriminalu, seveda. Dva elementa želim izpostaviti tukaj. S kolegicami in kolegi pri komisiji bomo seveda še naprej bili boj proti kibernetskemu kriminalu, po drugi strani pa se moramo okrepiti tudi na področju odpornosti proti kibernetskemu kriminalu. In v zvezi s tem že sem že povedal, da bom dal prednost izvajanju direktive o omrežjih in informacijskih sistemih, kar zadeva ofenzivni del te agende. Mislim, da moramo čim bolj izkoristiti kibernetski center Europola, To bi morda lahko pomenilo dodaten kader, dodaten denar in dodatno strokovno znanje, zato da bodo lahko prispevali k boju držav članic na področju preprečevanja kibernetskega kriminala, tudi kar zadeva kreditne kartice in spolno zlorabo otrok na internetu. Mislim tudi, da moramo sodelovati z zasebnim sektorjem na tem področju in kakor mislim, da sem že omenil, Javno-zasebno partnerstvo, ki je bilo pravkar oblikovano, je zelo pomembno, zato da bomo združili zasebno financiranje in javno financiranje. 1,8 milijarde evrov bomo usmerili v raziskave in razvoj na področju boja proti kibernetskemu kriminalu. To je zelo pomemben korak naprej in prav gotovo bom sodeloval z udeleženci pri tem. Seveda moramo sodelovati tudi s tretjimi državami v zvezi s to agendo in tudi drugimi agendami, napredovati pa moramo tudi na področju e-dokaznega materijala. Trenutno potekajo posvetovanja v zvezi s tem in mislim, da je čas, da posodobimo tudi strategijo iz leta 2013. Zato imamo res veliko dela pred seboj. Hvala. Šesto vprašanje socialistov je vprašanje 38. Vprašanje bo sta zastavila Katarina Činiči. Hvala lepa. Gospod Julian, nedavno smo bili priča terorističnim napadom v Evropi. Napadi so bili izvedeni na nepredvidljiv način. Mislim, da moramo vseeno vlagati v preprečevanje in te radikalizacijo. Zanima me, kakšne ukrepe boste izvajali za to, da bi ukrepili boj Evropske unije proti nasilnežem. Ne samo, kar zadeva preprečevanje terorističnih dejanj, ampak tudi programe ponovne integracije, zato da bodo ti ljudje spet integrirani v družbo. Zanima me, kaj menite o teh programih za enkrat. In zanima me, kako boste poskrbeli, da bomo res imeli izmenjavo najboljših praks na področju boja proti nasilnemu skrajništvu, glede na to, da ni neke strategije za to, da bi ustavili tuje borce, ko se vračajo. Me zanima, ali boste oblikovali akcijski načrt na ravni Evropske unije v zvezi s temi tujimi borci. Hvala. Hvala lepa. Strinjam se z vami. Boj proti radikalizaciji ne zadeva samo preventive, ne gre samo za preprečevanje radikalizacije. Gre tudi za ukrepe po radikalizaciji, torej, da bi poskušali deradikalizirati ljudi, ki so se spustili po tej nevarni poti. Delo bi v okviru obstoječih programov in omrežji na obeh teh področjih. Kar zadeva de radikalizacijo, mislim, da je zelo pomembno, da sodelujemo s tistimi, ki so v prvih bojnih črtah, torej tistimi, ki delajo v zaporih. Oni se srečujejo s takšnimi ljudmi. Kakor vemo, se je v Franciji, pa ne samo v Franciji, to izkazalo za velik izziv vendar veliko je strokovnega dokaznega materijala, ki je na voljo. Mislim, da bi morali sodelovati z ljudmi, ki delajo v zaporih in tistimi, ki delajo na področju deradikalizacije po Evropski uniji. Združiti bi jih morali, izmenjati najboljšo prakso in se marsikaj naučiti, kar zadeva ukrepe v zvezi z tujimi borci. Upam, da bo to neke vrste rdeča nit za celotno moje zaslišanje. Torej, ukrepi, čim prej ukrepi na meji in ukrepi za mejo, namenjeni temu, da bi ustavili tuje borce, da je to tisto, čemu bi morali dati prednost. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Malo še. 39. vprašanje, 7. vprašanje ELS, gospod Foss, izvolite. Tukaj sem. Nemško bom govoril. Najprej hvala lepa za vaš nastop do sedaj. Morda bom kaj ponovil, ampak vseeno imam še vprašanje. Na področju digitalnega imam naslednji občutek. To zadeva kibernetski kriminal, ampak tudi vprašanje, kako bi poskrbeli, da bi lahko zbirke podatkov bolje izkoristili s pomočjo interoperabilnosti. No, vseeno imamo občutek, da naši čezatlantski odnosi niso najboljši. Sodelovanje ni najboljše. Ampak občutek imam, da potrebujemo to sodelovanje na področju boja proti kibernetskemu kriminalu in boja proti terorizmu. Zato, zato bi bilo lepo, če bi nam povedali, kako bi lahko te zadeve nekoliko bolje zastavili. Kajti zadeva zaenkrat ne teče dobro. Mi imamo tukaj drugačne pristope z varstvo podatkov kot temeljna pravica, varstvo podatkov kot eh, potrošniška pravica na drugi strani oceana. Zadeve so zapletene. Zanima me torej, kako bi vi zastavili sodelovanje na področju preprečevanja kibernetskega kriminala, organiziranega kriminala in boljše izmenjave podatkov z ZDA. Hvala. Uh, um, Hvala, mislim, da moramo najprej pomesti pred svojim pragom. Določena strateška partnerstva so prav gotovo zelo pomembna tudi na področju boja proti terorizmu in kibernetskemu kriminalu. In uh, Mislim, da obstaja okvir, ki bi ga morali tukaj spoštovati. Vendar na tem področju, kako ste tudi sami izpostavili v svojem vprašanju in kako smo že slišali, nas čaka še kar nekaj dela doma. Poskrbeti moramo, da bomo sisteme, ki jih imamo, kar najbolje izkoristili, da bomo torej rešili te vrzeli na čim bolj učinkovit način. Naj vam podam primer, zaenkrat ga še nismo slišali, ampak ta primer sem pred kratkim zasledil, namreč zbirka podatkov Europola in zbirka podatkov SIS v zvezi z opozorili na področju terorizma sta interoperabilni, vendar samo na ravni posameznih primerov. potencialno bi lahko bili bolj uspešni, če bi ti dve zbirki podatkov lahko bolje sodelovali. Kajte, podatki se v ti dve zbirki podatkov vnašajo v podobne namene. Mislim, da bi skupina na visoke ravni lahko preučila tudi to, ampak upam, da sem bil popolnoma jasen glede okvira in pogojev, ki bi omejevali njihovo razpravo. In to bi seveda omejevalo tudi našo razpravo, ki bi jo mi potem imeli. Potem, hvala, 40. vprašanje, 7. vprašanje socialistov, to je gospa Suraja Post. You, hvala lepa, gospod predsednik, sir Julian King. Pozdravljeni. V svojem pismu ne omenjate sodelovanja z organizacijami civilne družbe, vsaj ne v zvezi z tremi prednostnimi nalogami, torej boj proti terorizmu in preprečevanje radikalizacije, bojem proti organiziranemu kriminalu in bojem proti kibernetskemu kriminalu. Pa vendar, pogosto so prav te organizacije tiste, ki delajo na področju spodbujanja človekovih pravic, strpnosti in socialnega vključevanja. Organizacije grejo pomembno vlogo na področju deradikalizacije in preprečevanja terorizma. Zanima me torej, ali boste sodelovali s temi organizacijami civilne družbe in če je odgovor pozitiven, me zanima, v kakšni obliki naj bi to sodelovanje potekalo. Zanima me tudi, koliko je vaša ekipa pripravljena na boj proti različnim oblikam skrajništva, vključno z skrajnim desničarstvom hvala. Nekaj komentarjev vam želi podati. Najprej vaš zadnji komentar. Prav imate. Obstajajo različne vrste radikalizacije in ne smemo razmišljati samo o eni obliki radikalizacije. In s tem se navezuje na svoj drugi komentar in sicer upam, da sem to že jasno povedal. Če me boste potrdili, bom delal tudi na podlagi lastnih izkušenj. In moje izkušnje s terorizmom prihajajo z Severne Irske. Tam smo se ukvarjali s problemom radikalizacije. Seveda to je bila popolnoma drugačna oblika radikalizacije, pa vendar tudi tam se je v določenih delih skupnosti pojavljala radikalizacija. Ljudi so poskušali prepričati, da se poslužijo disidentskih in terorističnih dejavnosti. In tam sem ugotovil, da družba oziroma država ne more biti aktivna in učinkovita. Civilna družba je tista, ki je lahko učinkovita. V mojem pismu morda ne piše civilna družba, piše pa, da je treba okrepiti odzive na področju boja proti terorizmu. In to seveda prav gotovo pomeni sodelovanje z predostojnimi predstavniki civilne družbe. Na področju Severne Irske smo ugotovili, da so nekdani zaporniki bili zelo učinkoviti. Delali smo s skupinami nekdanjih zapornikov, uspelo nam je združiti ljudi z cele Severne Irske, ki so bili včasih zaporniki in med seboj so si izmenjavali podatke o različnih programih, ki so jih izvajali. In na lasne oči sem videl, kakšni so bili praktični rezultate. Kako to oceniti, ne vem. Ampak, če samo enega mladega človeka rešimo pred ekstremizmom s pomočjo teh izmenjav in dialogov, potem bom zadovoljen. Če bomo to storili na ravni lokalnih izmenjav, kako smo to storili na Severnem Irskem, potem lahko rečem, da je to delovalo na Severnem Irskem, potem lahko to seveda tudi storimo na ravni med državami. Hvala. Hvala lepa. 41. vprašanje, ELS, gospod Lenars. Hvala lepa, Sir King. Vaše imenovanje prihaja v zgodovinskem trenutku odnosov med EU in Združenim kraljestvom. Rekli ste, da ne morete komentirati prihodnih pogajanj o tako imenem Brexitu in to spoštujem. Bodo pa odločitve, ki jih bo treba sprejeti, ne glede na to. Najprej Europol. Dvakrat ste danes rekli, da moramo podpreti Europol, izkoristiti nov mandat Europola, obenem pa vidimo, da britanska vlada, vlada, ki vas je nominirala, teži k temu, da bi si pridobila neke vrste opt-out iz Europola. Kako ocenjujete sodelovanje Združenega kraljestva v Europolu in ali se vam zdi, da bi ta tako imenovani opt-out lahko otežkočil vaše delo kot komisar za varnostno unijo. Tu nisem kot predstavnik vlade Združenega kraljestva in tudi ne morem govoriti o tem, kakšne odločitve bo oziroma ne bo sprejelo Združeno kraljestvo. Bi pa rad jasno povedal, da je po mojem mnenju Europol izvrstna organizacija, ki opravlja fantastično delo in če bom potrjen na to funkcijo, bom naredil vse, kar je v moje moči, da ga podprem in se potrudil, da spodbudim, seveda v mejah eh, pogodbe, torej da spodbudim države članice, da sodelujejo z njim. In To bom naredil z vsemi državami članicami, s katerimi bom lahko sodeloval. Kar pa zadeva Združeno kraljestvo. V tem konkretnem primeru je pred nami izziv. Odločili se bodo morali, ali želijo sodelovati ali ne. Če pa bi se odločili, da ne bodo sodelovali, potem imamo problem, ker bi nastala vrzel preden bi vzpostavili odnose s tretjimi državami po odhodu iz Evropske unije. Zato bi v razpravah z Združenim kraljestvom želel poudariti, da je v interesu vseh nas, da ne pride do take vrzeli. Dobro vprašanje in dober odgovor, če smem ne biti neutralen za trenutek, zdaj pa naj spet nadaljujem neutralno. Ja, vsi smo že utrujeni, ampak nadaljujmo. Vprašanje 42, gospod Lopez Aguilar. Good evening. Good evening. Dober večer, dober večer, gospod kandidat za komisarja Sir King. Moje vprašanje se nanaša na odgovornost vašega dela. Namreč mi kot poslanci v odboru Libe moramo zagotoviti odgovornost. To se nanaša tudi na vašo poslanico v zvezi z vašim resorjem. Namreč vi bi morali nuditi podporo komisarju Avramopolusu, po drugi strani pa tesno sodelovati s komisarko Jurovo. Pri vprašanjih, kot so radikalizacija in izmenjava informacij, prvo vprašanje je, se zato nanaša na ravnovesje, ki bi ga morali doseči med svojo odgovornostjo pred vrsto komisarjev, kako neodvisni bi lahko bili pri izvajanju svojega dela po vaših predvidevanjih in v kolikšni meri menite, da ta resor preveč sovpada oziroma bi ga lahko zasenčil konkretno komisara Oramopolis. Presegli ste že svoj čas. Ostanimo pri tem. Minuta 30. Na kratko, načelo odgovornosti pred tem odborom Libe. Namreč v vaši poslanici piše, da kar zadeva vprašanja varnosti, ne boste imeli sključne pristojnosti, pač pa jo boste delili s komisarjem Avramopolosom. Hvala lepa, ta vprašanja pozdravljam, ker mi dajo priložnost, da ponovno lahko razložim, tako kot sem to že naredil v svojem pisnem odgovoru, kako upam, da bo to delovalo. Nobenih težav ne vidim pri razpravah o tem, kdo bo koga zasenčil, kajti zdi se mi, da je pomembna predvsem ta vloga. Zdi se mi, da ta moja vloga nikakor ne bo nekaj s krajšanim delovnim časom ali pa nekaj druga razrednega. Ampak v skladu z mojo politično kulturo bom hotel sodelovati čim tesneje s kolegi komisarji še zlasti s komisarjem Avramopolusom, ampak ne samo z njim, z vrsto komisarjev, kajti tu gre za vrsto vprašanj, o katerih smo nocoj govorili. Mislim, da moramo skupaj narediti korak naprej. Kar pa zadeva odgovornost vam, kot sem podarjal že od začetka, bom z veseljem odgovarjal na vaše vprašanja, kadarkoli se boste želeli pogovarjati z menoj. In sam bom vam odgovoren za varnostni vidik katerega koli dosjeja. Seveda, na vas je, da presodite, ampak zdi se mi, da boste v končni fazi dobili neto povečanje odgovornosti te komisije. To je vsekakor duh, v katerem se jaz tega lotevam. Hvala lepa in se opravičujem, če sem vas prej odrezal. Še tri zadnja vprašanja. Najprej gospa Marija Gabriel, zadnje vprašanje skupine LS. Predsedatelj, uvaženi srki. Hvala lepa, predsednik. Kandidat Sir King. Želim se dotakniti zagotavljanja varnosti na zonanih mejah. V Bolgariji to pomeni varnost Evrope. Bolgarija zagotavlja informacije v SIS že leta dolgo, nimamo pa dostopa oziroma vsaj nepopolnega dostopa do podatkovne baze. To je nasprotje, ki predstavlja tveganje za varnost EU. Kaj nameravate narediti, da bo država, ki je izpolnila tehnična merila za članstvo v Schengenu in ki zagotavlja varnost Evrope, da bo ta država lahko ne samo dala prispevek, ampak tudi imela dostop do izmenjave podatkov. Drugo vprašanje. Ali vas skrbi dejstvo, da države članice EU omogočajo izdajanje evropskih potnih listov za ljudi iz tretjih držav? In še zadnje vprašanje katera orodja boste uporabili za tesnejše sodelovanje v boju proti terorizmu v sredozemlju. Varnost v sredozemlju pomeni tudi varno Evropo. Uh, um, Hvala lepa. Kar zadeva položaj Bolgarije in Romunije, tako kot smo se tudi prej pogovarjali, sem zelo naklonjen vprašanjem, ki ste jih omenili. Bolgarija lahko vidi opozorila glede zavrnitev, vendar pa ne more ukrepati na podlagi teh opozoril. Mislim, da je vprašanje zelo na mestu, ali je v kolektivnem interesu Evropske unije, da je tako. Pravno gledano je položaj jasen omejitve se odpravijo, ko se države članice Schengena tako odločijo. Politično gledano pa razumem vprašanje in mislim, da je legitimno vprašati, ali v današnjih okoliščinah, glede na grožne, s kateri se soočamo, ali je to nekaj, kar je v najboljšem kolektivnem interesu. Glede potnih listov. Potni listi in državljanstvo sta v pristojnosti držav članic. Ampak ko nekomu podelite državljanstvo v neke države, s tem dejansko te osebi podeljujete državljanstvo Evropske unije. In zato se mi zdi, da je prav, da države članice razmislijo o splošnem interesu EU, ko sprejemajo tako odločitev, vključno z varnostnim interesom, Zato bi države članice, ko izdajajo potnelisten državljanstvo, morale biti čim bolj pozorne. Še vprašanje skupine SD, gospa Ana Gomeš. Sir King, dokazi so, da se teroristične organizacije financirajo skozi organizirani kriminal. Vem, da ste se ukvarjali tudi s pranjem denarja in podobno, ampak ali vidite trenutno vrzeli v sedanji arhitekturi v zvezi s financiranjem teroristov? Kaj ti vidimo, da je veliko pranje denarja v OPEC-u, v sistemih, ki jim doste krat pomagajo evropske družbe, nepremičninske družbe, svetovalci, skratka, uporabljajo davčne oaze v EU. In kakšno je vaše mnenje glede zlatih schem, ki jih ponujajo države članice? Ali se končno nameravate lotiti tega vprašanja? Hvala lepa, kajti vračamo se na ključno področje, področje, ki bo ključnega pomena za ukrepanje na področjih, kjer jaz želim ukrepati. In sicer kako teroristom onemogočiti, da se financiranja. Tukaj gre za področja, kot so zamrznitev, eh, zasek, potem onemogočenje virofinanciranja. Tukaj gre za mm, divje vrste živali in tako dalje, pa tudi za sledenje financiranju teroristov. Tu moramo zelo resno razmisliti, ali lahko kaj naredimo navznoter v EU, glede na to, kako uspešno je sodelovanje EU ZDA. Posod tu želim sodelovati z vami. Vsekakor pa mislim, da potrebujemo vse močnejše mednarodno sodelovanje v zvezi s tem, kako zlomiti korupcijo, izogibanje davkom in zlorabo, recimo vozilu ključno, s terorističnimi nameni. Zato bi rad gradil na tem, kar se je izkazalo na G20 in G7 kot zelo pomembno. Gospod Cameron, bivši premijer in bivši poslanec Združenega kraljestva, je letos spomladi gostil to pomembno srečanje, da bi okrepili sodelovanje na teh pomembnih področjih. In če jaz lahko karkoli naredim v sodelovanju z vami, da to postane prioriteta, upam, da bomo v naslednjih nekaj letih videli napredek in sam bom ponosen, če mi bo to uspelo. Zadnje vprašanje, vprašanje 45, ELS, gospod Radev. Hvala lepa. Spoštovani kandidat za komisarja, v preteklih nekaj letih so Evropo prepravili migranti. Žal, nekateri od teh migrantov prečkajo meje tudi nezakonito. Za nekatere od teh ljudi je nemogoče preveriti njihovo zgodovino, da bi ugotovili, ali pripadajo kaki teroristični organizaciji. Kaj boste kot komisar zadolžen za evropsko varnost naredili, da se izognete tveganju radikalizacije in terorističnih napadov strani migrantov, ki prihajajo v Evropo, zlasti eh, tistih, ki nimajo dostopa do mednarodne zaščite? Uh, um, Hvala lepa. Mislim, da je veliko možnih vzrokov za radikalizacijo občutek izoliranosti, nepravičnosti je tudi lahko del tega. Mislim, da mora biti naš odziv zakoreninjen predvsem v preprečevanju, kot smo se pogovarjali. Tu se dotikamo vprašanj, kot so sovražni govor, propaganda, potem treba je delati v šolah, skrbeti za deradikalizacijo v zaporih in izvajati širšo preventivo za to, da bomo čim bolj učinkoviti pri podpori eh, integracijskih politik. Seveda, to je nekaj drugega kot je radikalizacija, ampak če nam bo uspelo pri integraciji, potem Mislim, da bo to pripomoglo. Vem, da imamo načrt EU, ker bom sodeloval z mnogimi kolegi glede integracije, kajti če želimo doseči napredek, potrebujemo timsko delo. Uh, Hvala predvsem kolegom, ki ste ustrajali do zdaj. To je bilo maratonsko zasedanje. Hvala vsem tistim, ki ki ste ostali, hvaležen sem za vaše potrpljenje in disciplino. Zdaj pa sledi zaključna izjava Juliana Kinga, kandidata za komisarja. Na voljo imate pet minut. Lepo prosim, da počakate samo še par trenutkov, ne uidite mi takoj, se bi tudi sam rad takoj očel. Uh, Ampak lepo prosim, ne naredite tega. Samo v dveh stavkih bom povedal, kako bomo demokratično odločili glede usode komisarja. Zato prosim, ostanite še za par trenutkov po tem petminutnem zaključku. Zdaj torej vabim kandidata za komisarja, da poda svoj zaključni govor v petih minutah. Lepo prosim. Hvala, gospod predsednik, in hvala vsem poslancem v tem odboru za vaše vprašanja. Hvala tudi za to, da ste prisluhnili temu, kar sem imel povedati in da ste bili potrpežljivi z menoj. Upam, da bom lahko svoje pripombe podal v predvidenem času, saj enkrat. V tej izmenjavi smo videli, da je pred nami veliko dela. Če bom ob zaključku tega procesa potrjen kot komisar, se dela želim lotiti čim prej. Kot sem povedal, sam menim, da sem v celoti odgovoren vam, zato želim z vami raziti dober odnos. Vem, da so sodržavljani zaskrbljeni zaradi porastav terorizma in organiziranega kriminala. Zahtevajo in pričakujejo, da skupaj naredimo čim več, da se odzovemo. Naš odziv pa mora biti skupen, usklajen in izčrpen. Združiti moramo svoje moči, črpati na izkušnjah iz preteklosti in okrepiti svojo obrambo. Vse to pa moramo narediti tako, da bomo pri tem ohranjali naše vrednote in spoštovali temeljne pravice. Če se boste strinjali z menoj, če bom potrjen, bom srcem in dušo delal za vas in pomagal poskrbeti, da bo Evropa varna. Naš cilj mora biti zagotoviti svobodo in varnost vseh tistih, ki živijo ali potujejo po Evropi. To pa doseči na tak način, da bomo spoštovali temeljne vrednote. To pa lahko naredimo najbolje tako, da preprečimo radikalizacijo in organizirani kriminal. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you. So in answering my plea, colleagues, you're not running. Kolegi, vidim, da ste se odzvali na mojo prošnjo in mi še niste ušli. Gospod kandidat, zelo ste se nam priljubili, ker ste porabili samo polovico svojega dodeljenega časa. Dragi kolegi, jutri bo potekal sestanek koordinatorjev ob 9. uri za zaprtimi vrati. Koordinatorji bodo v vašem imenu odločili, ali kandidat za komisarja izpolnjuje pričakovanja in ga lahko potrdimo kot komisarja. Taka so formalna pravila. O tem se bo odločalo zjutraj ob devetih jutri in na to vam bomo poročali v vaših skupinah. Ima kdo kaj proti, sicer vam bodo koordinatorji po sestanku za zaprtimi vrati poročali. Za zaključek se vam lahko samo še zahvalim poslancem odbora Libe Afet in vsem drugim kolegom iz drugih odborov. Predvsem pa se zahvaljujem poslancem odbora Libe, ki ste bili tako disciplinirani in izčrpni v svojih vprašanjih. In hvala vam, gospod kandidat, za izvrstno izmenjavo, verjetno vam nikoli več ne bo treba iti skozi kaj takega, verjetno si tudi ne želite, ampak mi vaš resor, kot vidite, jemljemo zelo, zelo resno. In če pogledate na Twitter, boste videli, da tam zadeve izgledajo veliko bolj uznemerljive, kot so bile morda v tej dvorani, ampak očitno je, da je to zelo, zelo resen resor, zato se že veselimo sodelovanja in seveda tudi vaše odgovornosti do našega odbora. Hvala lepa.